Začenjamo prvo sejo v letu, zato bi vam vsem voščila zelo lepo novo leto, zelo uspešno vam in vašim bližnjim in srečno novo leto, v katerem boste uživali veliko zdravja. Prav tako voščim srečno novo leto vsem našim tolmačem, ki nas spremljajo z veseljem in dobre volje. Hvala, da ste z nami. prva seja začenja, se začenja dobro, kaj ti nekateri ste mm, prišli z nočnim vlakom eh, Dunaj-Brusel in mi smo torej bili na tej otvoritvi in eh, upam, da bo vedno več eh, to vrstnih vlakov. Upam, da boste z nami, gospod Rikena, naslednjem. No, najprej bomo sprejeli dnevni red. Lahko ga sprejemo, če nima nišče nič proti. Ni ugovorov. Zapisnike prejšnjih sej 6. novembra in 3. decembra eh, lahko tudi sprejmemo. Potem tretja točka sporočila predsednice. Kot predsednica se zahvaljujem celotnemu sekretarjatu za njegovo delo in vam želim srečno novo leto. Moramo še naprej skupaj delati, zato da bomo napredovali. Sedaj pa se lotimo prve vsebinske točke homologacije motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil Euro 5 in Euro 6 in dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil. Naš pripravljalec mnenja je gospod eh, Sven Šulce, dobili boste besedo, gre za vstek mnenja o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil Euro 5 in Euro 6 in dostop do informacij o popravilju in vzdrževanju vozil. Gospod pripravljalec mnenja, dobili boste besedo besedo. Rok za ložitev predlogov sprem pa je 29. januar, razprava pa bo potem 20. februarja o teh predlogih sprem. Gospod Šulce, izvolite. Ja, ja Hvala lepa, gospod predsednica. Povedali ste že, zakaj gre. Pripravljamo samo mnenje za odbor za okolje, nismo pristojni odbor gre za homologacije motorjev Euro 5 in Euro 6. Tisti, ki ste že nekaj časa v tem parlamentu, veste, da je to nekako nenavadno, ker imamo pravila na tem področju že nekaj časa, ampak problem je, da je komisija to takrat naredila takrat v okviru komitologije in določena mesta so se pritožila na sodišču in seveda tudi proti tem pritožbam zdaj tečejo postopki, ampak da bi zadevo rešili, je komisija sprožila običajni zakonodajni postopek za to, da zadevo torej pravno uredimo in zato zdaj še enkrat govorimo o tem, zakaj torej gre. Skoraj vsi se še spomnite tako imenovanega dizel škandala, ki je bil odkrit leta 2015. Pri homologacijskih preizkusih so nekatera podjetja goljofala s posebno programsko opremo, komisija se je takrat odzvala, pripravili so nova pravila in tudi pri menih vrednostih so uvedli določene spremembe, predvsem kar zadeva dejavnik skladnosti. Tega so dopolnili. Ne gre samo za merjenje v laboratoriju, vendar se zdaj, ampak se zdaj pre, preverjajo tudi emisije v resničnih voznih pogojih. Merijo se dušikovi oksidi, dejavnik tukaj je 2,1, v zvezi z lahkimi gospodarskimi vozili pa ta dejavnik teče do konca leta 2021, na to pa bo začel veljati skla, dejavnik skladnosti 1. Potem pa še en dejavnik, ki ga moramo upoštevati, gre za tako imenovane PEMS ali prenosne merilne naprave in tukaj je dejavnik nič celih 3,4. In kakor sem vam povedal, to že velja. To velja za trenutne homologacijske postopke. Vse skupaj je torej namenjeno temu, da bi zadevo pravno postavili na trdno podlago. Jaz sem pripravil to poročilo, zastavljam si dvoje. Vprašanje je, ali bodo zdaj proizvajalci odgovorni za to, jaz mislim, da ne, in tudi uporabniki ne bodo odgovarjali za to. Po mojem mnenju je dobro, da je komisija podala ta predlog, ampak eh, v mojem poročilu lahko vidite, da sem zdaj proti temu, da bi pri dejavniku skladnosti uvajali spremembe. Mislim, da gre samo za pravno gotovost, poštenost in evropsko zakonodajo. To bi zdaj postavili na kocko, če bi še enkrat tukaj na tem mestu uvajali spremembe. Vsak, ki želi tudi delno upravičeno uvesti drugačne mene vrednosti, predlagam, da o tem govori kje druge, kmalo bomo o tem govorili tudi o obdobju po Euro 6 in takrat bomo govorili o meni vrednostih dejavnikih skladnosti in tako naprej. Zdaj pa seveda gre za to, da bi zagotovili pravno gotovost. Imam en predlog spremembe, na katerega želim opozoriti. Komisija je združila 1 in nič celih 34, ta dva dejavnika skladnosti, tako da je zdaj skupaj dejavnik skladnosti 1,34. Jaz sem inžener in inženir. Mislim, da bi bilo bolje, če bi imeli spet ločena dejavnika 1 in nič celih 43. Tisti, ki je pri matematiki dobro poslušal v šoli, ve, da se ne bo matematično spremenilo nič, gre samo za tehnični predlog in upam na vašo podporo, vezim pa se že v vaše razprave. Hvala. Hvala pa tudi poročuvacem v senci. Merci beaucoup. Hvala, gospod Šulc. Gospod Danielson, izvolite za skupino socialistov in demokratov. Izvolite. Hvala za besedo. Hvala poročevalcu. Um, govorim v imenu poročevalca v senci Ismail Eto, ki ne more biti tu danes. Najprej hvala za osnutek tega mnenja. Strinjamo se s tem, da moramo zagotoviti uh, varnost načrtovanja za proizvajalce, pa mora imeti tudi eh, v misli nekaj drugega, da to, da zmanjšamo eh, faktorje v tej zakonodaji, bi bilo nekaj kontraproduktivnega, ker bi to lahko imelo nasproten učinek od tega, kar bi mi želeli. Če spremenimo faktor skladnosti, ki velja od 1. januarja 2020 naprej, bi to lahko celo pomenilo, da za nazaj preizprašujemo skladnost že proizvedenih vozil. Upravičena je kritika eh, avtomobilske industrije, pa se moramo zavedati, da razvijajo vozila skladno z veljavno zakonodajo. To pa ne pomeni, da ni težav komisija se je zmotila, ki je uporabila izredni akt za nekaj, za kar bi verjetno potrebovali redni zakonodajni postopek. Prav tako kritiziramo teste v realnih pogojih, ker je v teh testih še vedno velika stopnja napake, velika marža za stopnje napake in to bi morali še preučiti. In uh, Ismail se zahvaljuje za vaše mnenje in se uh, veseli nadaljnega sodelovanja. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa. Gospod Flego za skupino Renew, izvolite. Eh, hvala, hvala gospođo. Hvala, gospa predsednica. Uvodoma bi se zahvalil pripravljavcu mnenja za kakovosten osnutek mnenja. in kot poročevalec v senci bi v imenu svoje politične skupine Renew Europe povedal tole. Jasno je, da po petih letih od afere Dieselgate so se, so se emisije znižale, zmanjšale, vendar to ne velja za emisije eh, dušikovih oksidov. Teže od leta 1991 zgolj rastejo kaj je najbolj pomembno, kako dušikovi oksidi delujejo na človeško zdravje. In kako vplivajo na onesnaženje mest. Uh, ravno dizelska vozila povzročajo 83 odstotkov onesnaženja velikih mest. In dušikovi oksidi so tu prisotni v 66 odstotkih in so torej velik eh, krivec za zdravstvene in druge težave v Evropi. Torej jasno je, da mm, moramo dati to stališče. To težavo je treba odpraviti. Ne bom ponavljal vsega tega, kar smo že slišali. To, kar je dejal pripravljalec mnenja, je nekaj, s čimer se seveda strinjam. Ta odstopanja pri meritvah v realnih pogojih in v laboratorijih, ki, do katerih prihaja, so nekaj, kar se mora zmanjšati. Te razlike se morajo zmanjšati. In to, o čem se sedaj pogovarjamo, je prehodni ukrep, kajti s časoma se bo to tudi zmanjševalo zaradi razvoja tehnologije. Torej, te številke se bodo zmanjševale. Na koncu koncev je najpomembno to, da Evropska unija še naprej uh, nadgrajuje sistem merjenja emisij v realnih pogojih v prometu, tako da bi se odpravile razlike, ki sedaj obstajajo med laboratorijskimi testi in testi v realnih pogojih. In moramo si zagotavljati, moramo zagotavljati razvoj čistih avtomobilov. To je tudi v skladu z zelenim sveženjem. No, to mora biti naš cilj, vendar tudi v prihodnem eh, obdobju potrebujemo še nekaj časa. Hvala lepa, gospod Flego. Sedaj pa si dajem besedo v imenu zelenih, ker sem tudi sama poročevalka v senci za to temo. To je tema, ki ni zgolj tehnična, to je politična tema. Zakaj to pravim? Bila sem podpredsednica preiskovalnega odbora za Dieselgate. Kako smo torej prišli v to situacijo? Dejstvo je, da ne želimo videti situacije. Gospod Flego, prav imate bolezen 21. stoletja je onesnaženost zraka. V, v Evropi ogromno ljudi umre prezgodaj zaradi onesnaženja in tudi dušikovi oksidi so del tega onesnaženja. S CO2 se veliko ukvarjamo. Kaj pa, se ukvarjamo, kaj pa glede tega? In uh, imeli smo uh, sestanek okoljskih ministrov, ki so rekli, eh, proizvajalcem avtomobilov niste vse držali pravil evro eh, šest, nič eh, hudega, bomo potem imeli evro sedem in torej rekli smo jim, da lahko torej prekoračite omejitve. S tem se sama ne strinjam. Kot zeleni se s tem ne strinjamo. Menim, da danes moramo reči, da je ta komitologija sprejela odločitev, tudi vi ste to imeli, gospod Šulce, ki je šla onkraj Evropskega parlamenta. Mi, ki smo predstavniki državljanov, torej ta ukrep ni bil sprejet v parlamentu, čeprav parlament tega ni zavrnil, torej ni zavrnil tega ukrepa. No, sedaj pravo vprašanje, kakšna je sedaj situacija? kakšna je sedaj situa situacija pet let po Dieselgateu. Imamo raziskave in zadnja raziskava pravi, da zadnji modeli dizel uh, imajo tudi več kot tisoč uh, delcev uh, po čiščenju filtrov. In kako se bomo s tem spopadli? Kako se bomo spopadli z vozili, ki presegajo tisočkrat dovoljene omejitve? Ali moramo zapreti oči? Mislim, da ne. Ali nimamo držav članic, ki ne spoštujejo direktive glede na sneževanje zraka? Ogromno eh, držav je obsojenih zaradi tega. Imamo direktivo o kakovosti zraka, ki se ne upošteva. Mi moramo reči, mi ne moremo reči, to je sedaj le tehnično vprašanje. Ne gre za tehnično vprašanje. Zato, dragi kolegi, In hvala, gospod pripravljalec mnenja, za vaše delo. Mislim, da moramo dati zelo jasno sporočilo. Mi smo zakonodajalec. In zakaj so se mesta pretožila? Zakaj mesta ne želijo več dizelskih vozil? Zato, ker so eh, razumeli, da je glavna stvar zdrave ljudi. In kaj bomo storili glede tega, če mi kot zakonodajalec ne bomo poskrbeli za državljane? potem bodo mesta postale akteri in potem bodo rekli, zakaj ste pravzaprav vi tu, kaj je Evropa storila za rešitev tega problema. Zato se ne strinjam s tem, da bi uvedli eh, faktorje eh, skladnosti, ker s tem damo možnost proizvajalcem, ki bodo pač zgolj upoštevali zakonodajo iz leta 2007, torej spleto pred 13 leti. In eh, eh, zakonodaja mora biti zahtevna. Poglejte si, kakšne so eh, zahteve na japonskem ali v ZDA. Dvakrat strožja zakonodaja tam glede dušikovih oksidov. Torej, mislim, da je nujno, da zagotovimo spoštovanje emisij v običajnih pogojih in moramo biti proti temu, da bi bili fleksibilni, ko gre za proizvajalce glede faktorjev skladnosti. In drugič, proizvajalci avtomobilov morajo zasnovati vozila, ki upoštevajo cilje iz zakonodaje. In ne vem, zakaj moramo vedno znova reči, da morajo upoštevati pravila. Kaj pa, če bi tudi glede druge zakonodaje vedno rekli, če bi rekli, lahko jeste karkoli želite, ni pa treba poštevati zakonodaje glede živil. Tu gre vendar za vprašanje odgovornosti. Če damo nekoliko več manevrskega prostora proizvajalcem, kaj se bo zgodilo? Zgubili bomo verodostojnost. In imam vprašanje za Evropsko komisijo. Ja, avtomobilski trg in to vidimo v Nemčiji, ki je to nekaj pomembnega. Zakaj Evropska komisija ne, uh, ne napoveduje stvari, zakaj ne pripravite načrta za odpravo dizelskih vozil, da bi imeli pravi načrt za čista vozila. Pravite, imamo 13 eh, milijonov zaposlenih v avtomobilskem sektorju, ki se na to ne spozna, ki se ne spozna na nove tehnologije, spoznajo se zgolj na staro tehnologijo, na dizelsko tehnologijo. In potem vsi pravijo, uh, naredili bomo Airbus bus za akumulatorje. Ali menite, da bo to dovolj no, na vse zadnje kitajski proizvajalci? Vedo, da imajo uh, monopol glede tega. Torej, ali je prav, da mi zgolj se ukvarjamo s faktorjem skladnosti? Seveda ne. Zato imam zelo preprosto vprašanje za komisijo. Zakaj s to uredbo o dizlu, ki lahko danes onesnažuje bolj kot bencin, bencinska vozila, se sprašujem, kaj pa je z tehnološko neutralnostjo? Vse skozi govorite o njej, gospod eh, Šulc. Vi ste tudi o tem govorili v svojem mnenju in mislim, da se nečesa zavedate. Najbolj pomembno je zdrave ljudi, pomembno je se tudi, da razmišljamo o tej panogi. Avtomobilska panoga je zelo pomembna v Nemčiji, tako tudi druge, vendar ne smemo dopustiti, da bi zaposleni bili puščeni ob strani, kajti ko se ena tovarna zapre, to vpliva na celotno okolje in proizvajalci se morajo držati pravil in ne zgolj na evropski ravni, temveč tudi na mednarodni ravni. Zato o, bom na ta način zagovarjala vašo poročilo. Sedaj pa za, za skupino ID, gospod Majer, ste tudi vi prišli z nočnim vlakom? Je, ime mi je Hajder, bil sem na tem vlaku. Ja. Zdaj nimam vprašanj. Hvala za opravljeno delo poročevalcu. Nekaj pa bi povedal vam v zvezi z dizlom. Vemo, da je to, kar prihaja iz izpušnih cevi pri dizelskih motorjih čistejše od tega, kar lahko vidimo v mestih. Veliko se je spremenilo na tem področju, to je zdaj v interesu potrošnikov in seveda naslovljamo tudi potrebe industrije, kar zadeva jasna pravila in tudi varnost delovnih mest. Mislim, da je v interesu vseh, da tukaj zadanemo smiselno in pravo ravnotežje. Hvala. In la parole te vama. Hvala za ekr, gospod Peter Lundgren, izvolite. Hvala. No, danes je nekaj posebnega ta sestanek, ker je prvi sestanek vse, zato bi lahko storil tako kot na Oskarih in reče, da se zahvaljuje mami in, uh, eh, in očetu in tako naprej. No, pa se bo držal uh, postopka in bo rekel, da uh, se strinjam s tem, da se ne spremenijo dejanske številke, ker ne smemo delati uh, politike iz znanosti. Hvala lepa. Merci beaucoup. Oh, hvala. Gospa Konečna. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi, dragi poročevalec. Le tega pošlja sem že bila jasna, naj še nakratko povem, da pozdravljam previden pristop pripravljavca mnenja, ki skuša pojasniti določene mite glede faktorjev skladnosti. Veseli me, da je razum prevladal nad čustvi, nimam težav s tem in lahko podprem to mnenje glede na trenutno pravno negotovost, glede zahtev, glede motorjev, glede na to, da ne vemo, glede na to, da ni jasni, kakšni so parametri glede uh, vozil, glede na to, da še nimamo rezultatov skupnega razkovalnega centra, podpiram predlog komisije brez večjih predlogov sprememb, kar zadeva postrožitev zakonodaje. Mislim, da moramo počakati na prenovitev in moramo videti, za kakšne homologacije gre, da ne gre zgolj za proizvajalce, temveč tudi za javne organe in potrošnike. Če nimamo rezultatov študije skupnega raziskovalnega centra, če ne vemo, do kakšnih odstopanj prihaja, ne moremo iti bistveno naprej. Naj za konec povem, da je to nekaj, o čemer se moramo pogajati v zakonodajnem postopku. Tu gre za tehnično vprašanje, ki mora temeljiti na raziskavah in dejstvih. Ne smemo pa tega obravnavati politično. Zato moramo v prihodnje videti, ali je obstoječa zakonodaja primerna, ali pa morda potrebujemo poglobljeno spremembo. pri tem pa moramo poštevati dejstva, ne pa, da smo pod pritiskom. To ne bo nikomor koristilo. Hvala. Hvala lepa. Bi še kdo želel besedo? Ne. Potem bi dala besedo Žani Šiškovski. Oziroma eh, njenemu kolegu. Izvolite, Evropska komisija. Hvala lepa. Se pravičujem zaradi tega, ker moja vodja ni mogla priti, ker je pravkar na odboru Envi in obravnava tam isto temo in pač ni mogla biti na obeh krajih krati, zato jo jaz tu zastopam. Pozdravljamo mnenje, osnutek mnenja, pripravljalca mnenja saj vidimo, da ste sprejeli večino naših predlogov sprememb in predlagane spremembe se nam zdijo razum, razumne. Naj povdarim le eno eh, stvar, do, kjer prihaja do razhajanj. Ko, ko smo govorili o Dieselgetu iz leta 2015, je bilo tako, da se proizvajalci niso držali pravil, ki so bila zapisana v uredbi iz leta 2007. To je bila jasna kršitev. Če se gledamo predlog, pa je sedaj situacija nekoliko drugačna. Govorimo o situaciji, ko imamo zakonodajni predlog, ki bo nadomestil uredbo iz komitologije, ki jo je sod, splošno sodišče razglasilo za nezakonito in je sedaj predmet pritožbe na sodišču torej ni prišlo do napačne eh, uporabe zakonodaje, temveč je zakonodaja sama po sebi pod vprašanjem. In zato, da bi dosegli večjo jasnost, se je komisija eh, odločila predlagati pravila, ki so že bila sprejeta in ki so se že izvajala na ustrezen zakonodajni način. Um, mejne vrednosti so vedno lahko predmet razprave. In ta razprava bi morala potekati, ko je to v okviru nekakšnega predloga. Nam se ne zdi sedaj primeren čas za to razpravo. Zdi se nam pomembno, da zagotovimo pravno varnost glede nečesa, kar je bilo sprijeto že prej. Kar zadeva vaš predlog, da bi imeli eh, zakonodajo za odpravo dizla. To je nekaj, o čemer bi se lahko pogovarjali, ko se bomo nasplošno pogovarjali o omejitvah. To bo eh, primeren trenutek za poglobljeno diskusijo o tem vprašanju. Hvala lepa. Hvala za eh, vaš odziv, vendar kot pač gre mnenje, bom to uložila v predlog spremembe, ker je to zelo pomembno. Zelo pomembno je, da komisija pripravi načrt za odpravo dizla in treba se na to pripraviti in celoten sektor na to treba pripraviti in treba je uh, vzpostaviti nekakšen načrt za tiste, ki se s to, to panogo, ki se sooča z konkurenti iz vsega sveta sveta, ta panoga eh, zaposluje veliko ljudi in tako naprej. To je resno vprašanje. Gospod Šulc, izvolite. Dragi kolegice in kolegi, hvala lepa. Hvala za vaše komentarje. Dejansko ste v bistvu potrdili to, kar je povedala komisija in kar sem povedal jaz. Rok za vložitev predlogov sprememb je 29. januar letos. Zaenkrat sem načrtoval dve srečanje poročevalcev v senci. Najprej tehnično srečanje, 17. februarja pa se bomo srečali še drugič. Toliko, kar zadeva postopek, gospa deli še nekaj. Mislim, da ste naredili eno majhno napako v svojem komentarju. Govorili ste o tisočkrat večjih izpustih. Mislim, da govorite o izjavi nevladne organizacije Promet in okolje. Ampak eh, oni so govorili o katalizatorjih. Vsak, ki ima dizelski motor, ve, da je treba to čez nekaj časa očistiti in ugotavljajo, da je pri takšni uporabi, če se torej odstrani katalizator, izpuhu tisočkrat več oziroma delcev tisočkrat več kot pri normalni rabi. To velja tudi za motorje Euro 6 previdni moramo biti. V Nemčiji bi rekli, da ne smemo mešati ene teme z drugo. Gre torej za način delovanja eh, čiščenja. O tem je govorila ta nevladna organizacija, tukaj moramo biti previdni, sicer pa se vam zahvaljujem. Hvala. Hvala za vaše odzive. Da, res je, tu gre glede čiščenja, vendar že pri čiščenju gre za tisočkrat več delcev, to je vendarle veliko. Vendar evro šest, no, se bomo o tem še pogovarjali v teh, na tehničnih sestankih, kaj ti, če obravnavamo število vozil, ki ne uporabljajo. Euro 6 je tega vendarle okoli 30 milijonov vozil, to je veliko. Hvala, gospod Šulc. Grem, mm, mislim, da bomo zelo ambiciozni glede tega dosjeja. Rok za ložitev predlogu sprememb je 29. januar. Predloge sprememb bomo obravnavali 19. februarja. 19. februarja bomo torej to obravnavali in o tem glasovali. Gremo naprej. Predlog sklepa Evropskega parlamenta in sveta o poblastilu Nemčije, da spremeni svoj obstoječi dvostranski sporozum o cestnem prevozu s Švico, da se dovoli kabotaža pri upravljanju mednarodnih avtobusnih prevozov potnikov v obmenih regijah obeh držav. Naš poročevalec je Markus Ferber. Nadomešča pa ga gospa Taylor. Izvolite. Hvala lepa za besedo bom skupaj obravnavala točke 5 in 6, ker gre pravzaprav za isto temo, pač v dveh različnih državah. Moramo pravičiti gospoda Markosa Ferberja. Vse vas lepo pozdravlja in prosim me, da preberem njegove komentarje. Ti dve poročili zadevata dovoljenje Italiji in Nemčiji, da spremenita ali se pogajata. Uh, z Švico o sporazumu, ki bi dovolil kabotažo pri upravljanju mednarodnih storitev avtobusnega prevoza v obmenih regijah obeh državah. Svet je sprejel uh, stališče glede tega julija brez sprememb. O poročili sta tehnični, nista spor. Zato imam le en predlog, sem glede pravne podlage, zato da bi prilagodili besedilo splošnega pristopa sveta in da bi se izognili trialogu. Ni bilo drugih predlogov sprememb. Markus Ferber se zahvaljuje vsem kolegom za dobro sodelovanje in prosi, da bi glasovali za obe poročili. Hvala, gospa Taylor, gospod Danielson za skupino socialistov in demokratov. Izvolite. Hvala, na kratko. No, postopek je precej jasen, to je pomembna tema, pogajanja s Švico, eh, Nemčijo in Italijo, s tem se omogoča prost pretok ljudi v obmejnih regijah, torej to je pomembna tema vsebinsko gledano. Se strinjam s spraševalcem, da parlament lahko spreme stališče komisije in strinjam se tudi z edinim predlogom spremembe glede pravne podlage. Toliko. Merci beaucoup. Hvala, gospod Danielson. Gospod Otjan, izvolite. Hvala. Gospa pre, eh, cednica, drage kolegice in kolegi, hvala Markusu za konstruktivno delo glede obeh poročil. Pozdravljamo dejstvo, da bomo na ta način izboljšali čezmejne povezave med temi tremi državami v obmejnih regijah. S tem bomo o, eh, povečali privlačnost in dostopnost javnega prometa v obmenih regijah, zato res lahko podpremo sprejetje tega poročila. Hvala. Hvala, gospod Etjen. Znova sem jaz na vrsti, ker sem tudi jaz sopročevalka, torej lahko smo predsednik in še veliko delamo. No, častitelj bi gospodu Ferber, našemu poročevalcu, predlaga nekaj preprostega, imamo le en, en plen spremembe glede pravne podlage in želi uh, zgolj odpravo sklicana člen 1.2 pogodbe. To je res nekaj popolnoma nespornega in uh, s tem želimo zgolj omogočiti Nemčiji in Italiji, da se lahko pogajata s Švico glede kabotaže v obmejnih regijah in lahko podpremo poročevalca tudi glede predloga spremembe, glede pravne podlage. Toliko. Njega ni. Peter Lundgren, vi ne zastopate Roberta Zelene. No, če želite, lahko. Ne vidim težav s tem dosjem, to lahko podpremo. Gospa Kuntura, izvolite. Hvala lepa. Nemčija in Italija si želite pogajati s Švico glede tega omejenega sporazuma, glede kabotaže na področju avtobusnih storitev in tu ne vidimo nobenih težav. Odlično. V imenu Evropske komisije. Eh, dober dan, slišno novo leto, izvolite. Hvala lepo, gospa predsednica, tudi vam slišno novo leto. Tudi sam sem lahko krate glede teh predlogov. Hvala gospodu Ferberju za njegovo poročilo in podporo temu predlogu komisije. Imamo le en predlog, sprem je glede predlogov. Eh, sklica na člen 2 na pogodbe in za nas je pomembno, da eh, imamo omenjeno pravno podlago spoločja transporta, to je člen 91. Svet je že sprejel svoje prebranje julija, tudi svet je črta člen 2.1 kot eh, pravno podlago, torej obe instituciji se glede tega strinjata in to pomeni, da bi lahko imeli hitro sprejeti tega predloga. Naj povem, v prvem branju je vse te prišlo odločenih redakcijskih sprememb, vendar mislim, da to ne bi smelo pomeniti težav za parlament in svet. Mislim, da se boste lahko strinjali glede te določenih sprememb in da bo prišlo do hitrega sprejetja tega besedila. Hvala lepa. Merci beaucoup, monsieur Lejeune. Hvala, gospod Lejeune. In znova dajem besedo gospe uh, Taylor. V imenu gospoda Ferbera, izvolite. Najlepša hvala. Toliko pozitivnih reči smo slišali, nič kaj drugega ni za reči, kot to, da se vam zahvaljujem in to bom posredovala gospodu Ferberju. Hvala. Hvala lepa, gremo naprej. Nadaljujemo z razrešnico za leto 2018, splošni proračun EU imamo dve poročili. Najprej glede Evropske komisije, potem pa glede agencij in skupnih podjetij na področju transporta. Gospa Klaudija Montero bi morala prispeti, vendar je še ni, tako da lahko damo besedo gospe Grapini glede podjetij in skupnih eh, podjetij in agencij. Naj spomnim ne, se držimo še vedno nekega postopka glede razrešnic, glede agencij in skupnih podjetij. Imamo torej šest agencij in skupnih podjetij, ki jih obravnavamo, Klinska je dve, čisto ne bo dve, smo torej dodali na zahtevo skupine ELS. Gre torej še za EMSO, za ESO, ERO in skupno podjetje SESA, Shift Rail in čisto ne bo. Gospa poročevalka, dobite pet minut za to, da nam predstavite poročilo. Mulțumesc foarte mult. Uh, trebuie să spun că. Hvala lepa. Naj povem, da so mi zelo pomagali poročevalci v senci, vložili so veliko predlogov sprememb, imamo tudi kompromisne predloge sprememb. Uvodoma bi dejala, da rezultati agencij in skupnih podjetij v letu 2018 so bili pozitivni in odpravili so številne izzive, s katerimi so se očili, kar zadeva EMSO, so izboljšali obladovanje tvegan in ni prišlo do kritičnih tvegan, ki bi vplivali na njihovo delovanje. Imamo sedem predlogov sprememb za to agencijo. Hvala poročevalcem v senci. Predloge sprememb izboljšujejo besedilo in poudarjajo to, da mora agencija podpirati države članice za to, da se izboljšajo okoljska tveganja v pomorskem sektorju. In da mora uporabljati drone za boj proti nezakonitem ribolovu. Potem, kar zadeva ERO, imamo priporočila glede upravnega odbora in glede stališča generalnega direktorja agencije. Agencija je upravila veliko dela, ko gre za ravnovesje spolov, spodbujala je kandidature eh, žensk, ustvarjale mm, ugodne pogoje, tudi kar zadeva porodniške dopuste in tako naprej tu imamo 17 logo sprememb, ki podarja to, da mora agencija izboljšati trajnost uh, letalstva, da ne sme pozabiti na splošno varnost in da mora zagotoviti, da uh, dobiva tehnično pomoč pri uporabi dronov. Ta agencija se mora bolj mm, posvečati um, enakopravnosti spola, potem kar zadeva agencijo ERA. Njeno delovanje se je razširilo in tu prihaja do konfliktov interesov. Ima, imamo uh, nove naloge, ki jih bo dobila ARA znotraj tretjega železničnega svežnja in treba je izvajati zakonodajo, ki je tu sprejeta. Agencija je uh, objavila smernice za uporabo vozil na terih. Tudi tu imamo sedne spredloge, spremem imamo en kompromisni predlog spremem glede MSP-jev. Ne smemo pozabiti vloge MSP-jev, ko gre za določanje eh, cen. Predlagam to podprete, kaj te, to se mi zdi pomembno vprašanje mora imeti železniški sistem, ki bo konsolidiran, konkurenčen in ki bo omogočal povezanost v celotni Evropski uniji. Tu je še veliko dela, ki ga treba praviti in moramo zmanjšati upravno breme v tem smislu. Potem Cesar, to podjetje, je veliko delalo v okviru Zoli 2020, v okviru programa Eurospace ki obravnava drone v okviru CEFA, tudi v dveh drugih pomenih projekti sodeluje, potem imamo uh, eh, AGS in naročila je študijo, ki govori o prihodni strukturi uh, letalskega prostora v Evropi no, pri tem podjetju imamo dve različni pravni podlagi, zato je situacija precej kompleksna, vendar se je izboljšala in se je veliko delo na tem. Imamo osem predlogov sprememb, imamo en kompromisni predlog, ki poudarja dejavnost tega skupnega podjetja in ki spodbuja uporabo dronov v zračnem prostoru. Predlagam, da podprete ta kompromisni predlog. Predloge smem govoriti o tem, da morajo droni biti uvedeni v navaren način. Treba jih je bolj nadzirati in v ta namen je treba tudi povečati proračunske sredstva. Kar zadeva skupaj Shift to Rail, leta 2018 je prišlo do napredka pri izvajanju programa Shift to Rail odhodki so bili učinkovito uporabljeni in pri znanstveno raziskovalnem delu je prišlo do bistvenega napredka in eh, torej delovanje je dobro, podjetje izvaja se strategijo proti goljofijam, torej to je program, ki poteka od leta 2017 do leta 2020. ni bil zaznan noben sumljiv primer in noben dosje ni bil predan Olafu. Tu imamo sedem predlogov sprememb, ki govorijo o tem, da potrebujemo skupni železniški prostor v prihodnosti in da moramo eh, na ta način zmanjšati emisije. Dobro je, da eh, to podjetje skrbi za Eh, delovanje želešega sektorja, vendar tu moramo še marsikaj storiti, zato da bo ta sektor bolj privlačen za vse potnike. Potem, kar zadeva čisto nebo dve in s tem bom zaključila, naj povem, da to podjetje mora eh, torej revidirati svojo finančno uredbo za to, da eh, uskladi svoje delovanje skladno z Eh, z uredbo 1046. In tu imamo priporočilo, da bi imeli bolj konsolidiran pregled eh, tvegan glede delovanja tega podjetja. Tri sumi golifije so bili identificirani v letu 2018. Okay. Tu imamo osem predlogov sprememb imamo en kompromisni predlog, ki pozdravlja delovanje tega podjetja, čisto ne bo dve. Predlagam, da se držite navodil za glasovanje. Hvala lepa, začenjamo z razpravo. Gospod Taler, izvolite, e LS. Hvala, predsednica, kolegice in kolegi, Agencije so dobro upravile svoje delo, vsaj v splošnem, ampak eh, glede na to, da si želimo, da bi imeli bolj učinkovit prometni sektor, morajo agencije upravljati še boljše delo, še posebej agencija za železnice ERA bo potrebovala našo pomoč in tudi nekoliko večji pritisk, če si želimo, da bi imeli res boljše železniško omrežje v obdobju do 2030. Večjih problemov ni, ampak eh, izpostaviti želim troje pred glasovanjem jutri. Prvič, skupno podjetje Shift to Rail. To je podjetje, ki je za naše politične cilje ključnega pomena. In če primerjamo stopnjo avtomatizacije med cestami in železnicami, lahko vidimo, da je kar nekaj prostora za izboljšave. Ne vem, zakaj je bila stopnja za programe obzorje 2020 tako nizka za leto 2018. Zanima me, ali bi komisija lahko kaj več povedala o tem. Drugič, jutri bomo glasovali in lepo bi bilo, če bi slišali več o tem depozitu 52 milijonov pri EASI. In če bi vsa plovila uporabljala tehnologijo v okviru čistega neba, bi privrčevali toliko CO2, kot ga izda naprimer nizozemska v celem letu. Ali pa 2,5 krat toliko, kot mm, ga proizvedemo v Avstriji. Pripravila sem predlog spremembe v zvezi s tem, upam, da boste to podprli, kajti to so dejstva, ki bi jih ljudje morali poznati. Gre za res velik dosežek evropskih raziskav in razvoja. Na koncu pa še hvala lepa našim kolegom in kolegicam, zlasti gospe Grapini, ki je bila pripravljalka mnenja, pa seveda tudi vsem tistim, ki so sodelovali pri razrešnicah. Hvala, gospod Taler. Gospod Ötjen, izvolite, dve minuti. Hvala lepa. Najprej hvala tudi z moje strani Hvala gospe Grapini in drugim poročevalcem v Senci, odlično smo sodelovali. Če dobro sodelujemo, je rezultat dober, tako pač je in mislim, da smo dobro opravili delo. Šest agencij smo imeli in mislim, da ni nič hudega, če smo zato porabili sedem minut na mesto pet. Nekateri ljudje sedem minut govorijo o drugih zadevah, zato mislim, da je prav, da se spustimo v podrobnosti v zvezi z razrešnicami. Običajno so razrešnice bolj tehnične kot politične, ampak včasih je dobro, da smo politični. Gospod Taler, prav imate, dejali ste, da ima ta ali ona agencija več nalog, zato moramo poskrbeti za ustrezno podporo. Zlasti skupna podjetja so pomembna tukaj porabljamo javna sredstva, ampak sodelujemo z industrijo in tako lahko dosežemo zelo dobre rezultate. Zdaj nas čaka zeleni dogovor in skupna podjetja, kot je naprimer čisto nebo, lahko veliko doprinesejo. Hvala, gospod Taler, za predlog spremembe o nizozemski. Čeprav pa moram povedati, da to temelji na številkah iz leta 2015, morda bi lahko uporabili še večjo državo, če bi uporabili najnovejše številke. Ampak dobro je, da to storimo, kajti ljudem moramo pokazati, kaj to pomeni, zakaj izvajamo raziskave in kakšen je lahko rezultat takšnih raziskav za evropske državljane. Hvala še enkrat. Povedati želim, da je poročevalka poskusila pripraviti kompromisni predlog spremembe v zvezi z agencijo ERA, torej agencija za železnice, da bi združili predlog spremembe ID in Renew. Dobro je, da iščemo kompromise, ampak pri tej točki želim povedati, da mislim, da je naš predlog spremembe boljši predlog spremembe skupine Renew, torej zato bi bilo dobro, če bi sodelovali za, oziroma glasovali za predlog spremembe Renew, ne pa za kompromis. Ampak to je vse z moje strani. Hvala. Hvala lepa, gospod Tjen, gospod Freund. Prav lep pozdrav, izvolite. Hvala, hvala, gospa predsednica, hvala poročevalki za osnutek mnenja. Mislim, da predlogi spremem podražajo našo analizo in tudi naše mnenje pozdravljamo to, da izpostavljamo izziv glede uravnoteženosti med spoloma pri EASI in to, da so sprejeli smernice glede prijaviteljev nepravilnosti pri EASI je uspeh in prav je, da na to opozorimo. Vse agencije morajo imeti ustrezna varovala, ki preprečujejo nasprotja interesov, zato smo tudi pripravili predlog spremembe v zvezi s tem. Menimo, da bi razrešnice lahko bolje odražale pomankanje napredka glede trajnostnega prevoza nasploh in glede modalnega premika. Zato bomo uložili nekaj predlogov sprememb v tej smeri, pa še nekaj specifičnega o letalstvu. O tem smo govorili pred kratkim in glede na to, da ni obdavčovanja in omejitev v tem sektorju, bi lahko izboljšali upravljanje letalskega prometa in skupno nebo. Ta dva elementa bi lahko pripeljala do še več izpustov, kajti če bomo bolj učinkoviti, to ne pomeni, da se bodo samodejno zmanjšali izpusti zlasti v sektorju letalstva, bi lahko storili več. Torej, podpiramo zmanjšanje izpustov, gledano globalno, in višji davki so najverjetneje edina stvar, ki bo tukaj pomagala. Hvala. Hvala, gospod Freund. Za ide ni nikogar. Gospa Daily, GUE NGL, izvolite. Hvala. Hvala predsednica. Jaz se bom posvetila samo tistim področjem, kjer smo mi uložili predloge sprememb, gre za EASO. Naša skupina želi izpostaviti potrebo potem, da povečamo kadrovske in finančne vire za to agencijo, zato da bodo lahko izvajali svoje naloge glede varnosti. strinjamo se, da ni dovolj, da zagotovimo samo denar, to ne bo dovolj, ampak um, gospod Petrik je bil tukaj pri nas in rekel je, da denar sam ne bo dovolj. Oni izvajajo naprimer preiskave, kot je preiskava letala 737 Max in tudi mi želimo upozoriti med drugim na uravnoteženost med spoloma v izvršnem odboru agencije in na koncu še področje čistega neba. Za nas je ključnega pomena to, da se pripravi jasna strategija za preprečevanje goljufi. To je ključnega pomena, glede na to, da smo dobili poročilo leta 2018 gre tudi za javno-zasebna partnerstva. Zato nas nekoliko preseneča, da so določene skupine tako navdušene na tem, ampak prav, kakor so povedali drugi, pri nobeni razrešnici ni večjih odprtih vprašanj, mislim, da lahko nadaljujemo in veselim se že glasovanja jutri. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa komisija. Gospod Didios, izvolite, beseda je vaša. Hvala, gospa predsednica. Pozdravljamo razrešnice za agencije in skupna podjetja in upamo, da se bo to kar piše v teh poročilih, potrdilo tudi jutri na glasovanju. Skupina LS je zaprosila za dodatne informacije. Te podatke vam lahko posredujemo še danes, ampak nekoliko kasneje gre za dodatne informacije, ki ste jih zahtevali glede Shift to Rail v zvezi z programom Obzorje 2020. Hvala. Hvala lepa za vaše komentarje. Glasovali bomo jutri, 21. januarja. Glasovanje v odboru KONT bo 19. ali 20. februarja, na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali marca in sicer na drugem marčevskem plenarnem zasedanju. Prav zdaj pa gospa Montero. Gospa Montero, ni vas bilo v dvorani, zato smo nadaljevali s prejšnjimi točkami, zdaj pa imate besedo. Vi v zvezi z to znano razrešnico za leto 2018 in sicer Evropska komisija. Gospa Montero, pet minut, izvolite. Presidente, em primeiro lugar pedir eh, desculpa porque sei que alteraram aqui os pontos, mas estava na, na comissão. Hvala lepa. Se upravičujem, da me ni bilo, bila sem v odboru za ribištvo, ampak tudi tja se bom morala vrniti, zato ker tam obravnavajo temo, ki jo prav tako moram spremljati. V zvezi s tem, o kateri govorimo tukaj, hvala kolegicam in kolegom, ki so vložili predloge sprememb, 22 jih je vsega skupaj. Imamo tudi dva kompromisna predloga spremembe. Ta dva sem vložila jaz kot poročevalka. In zdaj bom predstavila predloge sprememb. Naj vam predstavim torej te predloge predloga sprememb. Novi mehanizem, ki se predlaga za poročanje, je mehanizem, o katerem bi morali govoriti druge, ne tukaj v razrešnici. Pa še predlog spremembe 15. Mislim, da to ni pravi kontekst, da se to obravnava, zadeva ni jasno zastavljena. Jaz bi glasovala za predloge sprememb v zvezi z novo infrastrukturo in vzdrževanjem obstoječe infrastrukture. Prav tako bi podprla tiste odstavke, kjer bi izboljšali ali okrepili pravice potnikov in podpirali naprimer trajnostni turizem. Jaz si strukturni skladi vse to lahko podprem. Vem, da so določene teme v tem odboru zelo pomembne. Humanitarne krize, naravne katastrofe, zato moramo zagotoviti dovolj sredstev. Nekateri kolegice in kolegi imajo pomisleke v zvezi s tem in tisti, ki imajo pomisleke, lepo prosim, naj navežejo stike z menoj, kakor sem dejala. Zdaj se moram vrniti v odbor za ribištvo. Povejte mi, če želite vložiti še kak predlog spremembe. Merci beaucoup, madame Montero. Hvala lepa, gospa Montero, gospa Grappini dve minuti v imenu socialistov. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala poročevalki za upravljeno delo. Moja skupina je analizirala besedilo. Analizirali smo tudi predloge sprememb in kompromisne predloge sprememb in strinjamo se z kompromisi, ki jih je pripravila poročevalka. Gre za dva kompromisa, ki pokrivata številna vprašanja in mislim, da bi jutri lahko glasovali o konsolidiranem besedilu. Komisija se je prej ozvala na prejšnja poročila in jaz nisem imela možnosti, da se odzovem. Odgovoriti želim dvema kolegoma, najprej kolegi iz skupine Renew. Predlog skupine Renew je vključen v kompromisnem predlogu spremembe strinjam se z njihovimi predlogi. In kar zadeva predlog ELS, mislim, da ni treba imenovati posameznih držav v predlogu spremembe. Zato nisem podprla tega predloga spremembe. Ni mi všeč, da s prstom kažemo na specifične države. Mislim, da ni dobro, da delujemo tako zlasti zaradi tega, ker podatki niso popolnoma aktualni. Zato ne podpiram teh predlogov spremem, ker pač poimenujemo specifično državo članico. Gospod Ötjen, izvolite dve minuti. Hvala, gospa predsednica, v imenu gospoda Balzadijasa, ki je poročevalec v senci v zvezi s tem dosejem, se zahvaljujem gospe Montero za konstruktivno delo pri tem dosjeju. Najprej, kar zadeva TNT, temeljno omrežje še ni zaključeno in to nas skrbi, zato menimo, da bi koordinatorji morali izvesti analizo trenutnega stanja in izboljšav, ki jih potrebujemo v omrežju TNT. Želimo si, da bi komisija predstavila nov mehanizem, ki bo ciljno usmerjen na rezultate, imeti pa moramo tudi ustrezne mejnike, zato da bomo na koncu prišli do želenih ciljev. Drugič, CEF ali instrument za povezovanje Evrope, gre za projekte skupnega interesa, gre za promet, digitalizacijo in, digitalizacijo in varnost. Mislim, da bi morali zagotoviti boljšo koordinacijo med programi, zato da zagotovimo sinergijo med sektori prometa, energije in telekomunikacij. Dobro moramo zagotoviti porabo pri projektih in ta poraba mora biti smotrna. Tretjič, pravice potnikov. Sklepe računskega sodišča eh, oziroma Mm, računskega sodišča navajajo, da zaenkrat še nimamo ustreznih pravic zagotovljenih za potnike, potrebujemo boljši okvir na tem področju. In kar zadeva vojaško mobilnost, veliko možnosti je, da bi izboljšali sinergijo med obrambo civilnimi potrebami in omrežjem TNT. Zato podpiramo stebr militarne oziroma vojaške mobilnosti, kajti okrepiti želimo zmogljivosti, zato da bi se lahko odzivali na krize, kot so humanitarne krize, naravne katastrofe in druge nujne razmere. In na koncu se zahvaljujem še enkrat gospe Monteiro za odlično podporo in sodelovanje. Hvala. Hvala. Lepa, gospod Freund, izvolite. Dve minuti. Hvala, gospa predsednica. Zeleni smo že v zadnji razpravi decembra povedali, da ne pozdravljamo militarizacije instrumenta za povezovanje Evrope, zato bomo predlagali, da se ta odstavek črta iz mnenja. Hvala. Hvala lepa, gospod Freund. ID nič, EKR nič, gospod Daily za GUE NGL. Izvolite. Hvala, gospod predsednica. Mislim, da večina predlogov sprememb ni sporna, mislim, da koristijo, zato lahko to podpremo. Ampak da le zadeva o vojaški mobilnosti v okviru politike TNT je res problematična. Komisija predlaga novo ovojnico, namenjeno vojaški mobilnosti. Ovojnica je težka 6,5 milijarde evrov in to se nam zdi res problematično. Če bomo rekli, da ta denar potrebujemo za naravne katastrofe in humanitarne krize, v redu, potem bi bilo bolje, da bi se borili proti zadevam na področju podnebnih sprememb na tem, eh, v tem okviru. Nekatere nesreče sploh niso naravne, ampak so posledica podnebnih sprememb. In nobenega smisla ni, da toliko porabljamo za vojaške zadeve in se vmešavamo v druge države. Ampak v redu mi bomo za to, da se to črta, ta vojaška mobilnost. Mi podpiramo bolj kvalitativno analizo in pozdravljamo predlog spremembe, ki komisijo opozarja, da denar, ki ga porabimo pri finančnem instrumentu, ni edino merilo uspešnosti. Lepo bi bilo, če bi komisija poglobila svoje ocene na tem področju. Hvala, hvala, gospod Daly. Komisija ne želi besede, prav, glasovali bomo jutri, 21. januarja. V odboru KONT bodo glasovali 19. ali 20. februarja. Na drugem marčevskem plenarnem zasedanju pa bomo torej glasovali o tem dosjeju na plenarni ravni. Prav. Zdaj pa Matthew Baldwin, evropski koordinator za varnost v cestnem prometu, kmalo bo tukaj, pozdravljeni, srečno novo leto, spet ste z nami, hvala, da ste se odzvali našemu vabilu in eh, hvala, da ste danes z nami. Cilj vašega obiska je, da bi imeli poglobljeno izmenjavo mnen v zvezi s to strategijo za varnost v cestnem prometu. Kaj ti varnost v cestnem prometu? Se je v Evropski uniji v zadnjem desetletju ali v zadnjih desetletjih izboljšala in naše ceste so zdaj najbolj varne na svetu, ampak vseeno je število mrtvih in poškodovanih še vedno preveč visoko. Zato je Evropska unija sprejela pristop, ki se imenuje vizija nič. Prav tako si želimo imeti sistem varnosti, zato da bi čim bolj znižali število mrtvih in poškodovanih na cestah. Vaša vloga pomeni, da morate aktivno sodelovati s parlamentom, z državami članicami, mesti in tudi drugimi, ki se ukvarjajo z varnostjo na cestah. Čestitam vam za opravljeno delo. Vaše delo ni tako priznano, kot bi moralo biti. Mislim, da opravljate res pomembno delo in mislim tudi, da opozarjate na to, kako pomemben je ta sektor, kajti gre za trajnostni promet jutrišnjega dne, torej inteligentni prometni sistemi in zaščita potnikov na cestah. Zaščititi pa moramo tudi najbolj ranljive udeležence prometa, torej kolesarje in potnike. Prav ste bomo začeli z razpravo. Gospod Baldwin, Povejte nam nekaj o trenutnem stanju, potem pa bomo imeli čas za malce bolj natančna vprašanja. Hvala, časa imate 10 minut. Hvala lepa, hvala gospa predsednica, hvala gospa Dali. Hvala za vaše komentarje. Zdaj bom nadaljeval v angleščini. Lepo pozdravljeni, gospe in gospodje, v veliko veselje mi je, da sem danes tukaj. Mhm. Hvala, da ste me povabili. Govoril bom o dveh temah, ki sta pomembni za ta odbor. Govoril bom o varnosti na cestah in o trajnostni mobilnosti. Še vedno sem namestnik generalnega direktorja pri GD Move, ampak eh, na pobudo gospe Bulc sem prevzel vlogo koordinatorja na tem področju in to z veseljem, zato ker je varnost na cestah ključno nadgovorjeno vprašanje in tudi sam se seveda ukvarjam s to temo že dolgo in to je zelo povezano z temo trajnostne mobilnosti. Če izboljšamo infrastrukturo za kolesarje in pešce, je mobilnost bolj privlačna in tudi varnejša. varnost na cestah je vedno pomembnejše vprašanje, zlasti v mestih. Kolesarji, motoristi in pešci zdaj predstavljajo 70 odstotkov mrtvih v mestih. Pa še zadnja največja povezava je v zvezi z eksternimi stroški. En trilijon evrov je povezan s tem, torej izguba habitatov, slaba kakovost zraka in natrpanost cest in tako naprej. Poiskati moramo politike, ki bodo lahko naslovile te zunanje dejavnike. Naprimer, uporaba motorja z notranjem izgorevanjem v mestih je problematična. Vem, da boste naprimer o strategiji na tem področju v okviru zelenega dogovora govorili z komisarko Valeanovo. Ampak eh, naj začnem z varnostjo na cestah. Problem je zelo mm, obsežen, hiter bom in se že upravičujem naprej za to, ampak eh, te številke, ki jih imate pred seboj, so preprosto nesprejemljive. To besedo večkrat uporabljamo, kajti nenavadno je, da to dejansko sprejemamo. Usporednica z letalskim prometom, naprimer, je res uh, skrb vzbujajoča. V letalstvu tega ne bi nikoli sprejeli. In vedno znova govorimo, da gre tukaj za nesreče, kot da bi to prišlo kar z lepega. Kot da gre za nekaj, nad čemer nimamo nadzora. In gospe in gospodje, upoštevajte, da gre za smrti na javnih površinah. In na neki točki je treba priznati, da mi kot javne oblasti ne upravljamo svoje naloge, ljudje niso varni in za vizijo nič in varnim sistemom vemo, kaj želimo doseči, zdaj pa je pač treba samo doseči te rezultate. V tem kontekstu lahko povem naslednje. Cilji so zelo pomembni. Nekaj zgodovinskih podatkov si lahko pogledate na tej prosojnici. Najprej smo dobili belo knjigo leta 2001, za 45 odstotkov smo zmanjšali število smrtnih žrtev, to je bil cilj, to nam ni doselo, ni uspelo, samo za 20 odstotkov smo uspeli zmanjšati število smrtnih žrtev v obdobju 2010-2018 in vesel sem, da so se oblasti še enkrat zavezale temu, da bodo do leta 2030 spet za 50 odstotkov zmanjšale število smrti in tudi kar zadeva resne poškodbe. To so trendi, veliko je pikic, ampak to dejansko kaže, da smo z najbolj nevarnega obdobja, to je bilo okrog leta 1979, ko smo prišli z okrog 200 smrti na milijon ljudi, zdaj padli na okrog 50. Prav tako smo zmanjšali razlike med državami članicami. Ampak vidite tudi, da smo zdaj na desni strani grafa in zadeva postane ploska. Od leta 2015 se zadeva nekaj veliko premaknila. Tale prosojnica je podrobnejši pogled tega obdobja in če si pogledamo pozornosti, od leta 2010 lahko vidimo naslednje. 26 odstotkov manj je mrtvih v avtomobilih, 17 odstotkov manj je peščev mrtvih, motociklisti 16 in tisti, ki so najbolj rnljivi, zdaj umrejo toliko pogosto kot tisti, ki so v avtomobilih. Nažalost, nam še ni uspelo storiti še več za tiste, ki so zunaj avtomobilov. Prav gotovo. Težko vidite, katera je vaša država članica tukaj, ampak na levi imamo Združeno kraljestvo. Danska in Irska sta prav tako dosegli veliko napredka, ampak Švedska in Nizozemska sta bili zgodovinsko, gledali, zgodovinsko gledano odlični, ampak zdaj so rezultati slabši. Proti desni lahko vidimo države, ki so najbolj problematične. Vidite lahko, da prihaja do napredka pri najbolj problematičnih državah, ampak veliko dela nas še vseeno časa, čaka. Če Evropo gledamo širše, je najboljša Norveška. Oslo, na primer, je sprejel nekaj radikalnih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti in varnosti na cestah in v Oslu je leta 2019 bilo samo, je bila samo ena smrtna žrtev v Norveški ni umrl niti en mladi človek, mlajši od 15 let. Gospod in gospodje, če slišimo, da je nemogoče doseči cilj nič, to dejansko je mogoče, kot vidite. Vas ni treba prepričevati o tem, kaj Evropa lahko doseže, ampak eh, ustavimo se pri četrti točki financiranja. Hvala parlamentu in temu odboru za podporo pri tem, da ste zagotovili financiranje za tri projekte, zlasti kar zadeva izmenjavo, gre za triletni program povezovanja med šestimi državami in v mestu Ren v Franciji bomo kmalo imeli srečanje na to temo, prav tako bomo govorili o števcu kilometrov, in o drugih ukrepih, s katerimi bi lahko izboljšali varnost na cestah. Maja smo pripravili tudi strategijo za varnost na cestah. To strategijo smo dopolnili leta 2019 junija v delovnem dokumentu zaposlenih. Ne gre samo za zakonodajo, čeprav seveda zakonodaja je pomembna in zakonodajo lahko izboljšamo. Lani smo govorili o varnosti vozil in varnosti infrastrukture in zelo hitro nadaljujem. Kaj želimo doseči, kar zadeva ključne kazalnike uspešnosti? Če tega ne moremo meriti, potem s tem ne moremo upravljati. Z državami članicami smo se zdaj dogovorili, da bomo proaktivno zbirali naslednje kategorije podatkov. Osem jih je, od leta 2020 bomo zbirali te podatke in eh, tako bomo videli trende, s katerimi bi lahko bolje pripravili politike v prihodnosti. Vem, da želite vedeti, kakšna zakonodaja vas čaka v prihodnosti. Naprimer, na kaj vas lahko opozorim, revidirali bomo direktivo o čezmenjem izvrševanju prometnih prekrškov, če ste iz Francije in prehitro vozite v Nemčiji, bomo poskrbeli da bo kazen prišla do vas. Revidirali bomo tudi direktivo o vozniških izkaznicah ali vozniških dovoljenjih. Prav tako bomo revidirali direktivo o prepovedi vožnje v, in priznavanju prepovedi vožnje v drugih državah. Prav tako bomo govorili o vsebnosti alkohola v krvi, o tem še nekaj časa govorimo. Na koncu pa bomo seveda govorili tudi o tem, kako bi lahko ukrepili dejavnosti na nekaterih drugih področjih, naprimer hitrost v mestnih območjih in elementi, ki nas zamotijo. Tudi o tem bomo govorili. Pa še novi trendi, mikromobilnost, eh, e-skuterji in tako naprej. Zdaj pa še globalna razsežnost. Vse to, kar sem povedal, je namenjeno Evropski uniji in seveda glavna naloga koordinatorja je, da poskusi preprečiti smrti in resne poškodbe v EU. Vendar mi smo vodilna regija na svetu, zato moramo pomagati tudi drugim. Februarja, 19. in 20. februarja bomo imeli prvo globalno konferenco OZN na področju globalne varnosti na cestah od leta 2015 v Braziliji. Osnutek deklaracije je na spletu, upam, da bo ta sprejet, odbor bi si ga lahko pogledal. In v tej deklaraciji se zavezujemo globalnim ciljem za, prihodno, da, za prihodnje desetletje. Gospa komisarka Valjan je dejala, da bo tam, upam, da boste tudi vi iz parlamenta prišli. In ne smemo pozabiti, da govorimo o smrtnih žrtvah in 1,3 milijone ljudi ljudi umre na cestah vsako leto. 40 milijonov do leta 2050, če ne bomo storili nič. Leto 2050 naj bi prišli do vizije nič. Kaj ljudi največ ubija? Ne AIDS, ne HIV, ne tuberkuloza in ne driska. Ceste. Ceste so tisti glavni krivec. Skoraj mi je že zmanjkalo časa, ampak um, v osnutku deklaracije prvič povezujemo varnost na cestah in trajnostno mobilnost, prav tako imamo odlično poročilo strokovnjakov, ki je na voljo, upam, da boste to lahko prebrali. Samo nekaj povezav želim izpostaviti. Najprej seveda Evropski zeleni dogovor in sporočilo, ki smo ga pripravili na to temo, namreč zmanjšati moramo izpuste za 19 odstotkov, promet mora biti popolnoma podnebno neutralen, celotne potrebe po mobilnosti morajo biti trajnostne. Ne želim podajati ocen, kaj, ocen o tem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti in komisarka bo opravljala svoje delo, ampak jaz sem koordinator na tem področju in želim povedati svoje. Mislim, da bi morali ugotoviti, da moramo tudi mi kaj storiti in do leta 2030 je komisija zastavila cilj, da bo podnebno neutralna in lahko bi skupaj s parlamentom vsi dosegli ta cilj. Mi pa ocenjujemo svežen za urbano mobilnost, tukaj nimamo toliko pristojnosti, ampak vsi si želijo, da bi bila mobilnost na lokalni ravni bolj varna in trajnostna. Več kot tisoč mest sodeluje v načrtih za trajnostno mestno mobilnost mobilnost, pravko smo izdali neke smernice, zdaj pa bomo pripravili tudi standardizirane kazalnike, s pomočjo katerih bodo mesta lahko ocenile svoje politike in s pomočjo katerih bodo lahko sodelovale, sodelovala tudi v razpistih v okviru instrumenta za povezovanje Evrope. Vem, da podpirate tudi nove koncepte na tem področju, upam, da nam bo to uspelo, kajti Tukaj v Bruslju bomo imeli konferenco o urbani mobilnosti konec septembra, zdaj moram pa res nehati. Vem, da nisem omenil dela, ki ga upravljamo na področju CITS, na področju pametne mobilnosti in tako naprej. Vse to je zelo pomembno za mojo nalogo, tukaj pa bom končal. Upam, da odbor zdaj ve, s čim se ukvarjam kot eh, koordinator na teh področjih, veselim pa se že vaših nasvetov in smernic v zvezi s tem, kaj naj storim v prihodnosti in z veseljem bom redno poročal še naprej. Hvala. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Hvala za vašo analizo, ki jasno kaže, da je potrebno še mrsikaj postoriti potrebnega, bo tudi nekaj poguma, nekaj volje strani držav članic, pa tudi strani nas kot zakonodajalcev. Tako, zdaj pa sledi razprava, vsak govornik dobi dve minuti, najprej gospa Taler. Boste prepustili besedo kolegu, potem pa izvolite. Thank you very much, chair. Najlepša hvala, predsedujoča, najlepša hvala za vašo predstavitev in za vašo analizo. Dobro je, da začenjamo letos tako pomembno tematiko, ki je meni osebno zelo blizu. Lani sem predlagal pilotski. Uh, Eh, projekt Evropski komisiji, ki je bil na srečo sprejet in sicer je šlo za to, kako preprečevati goljufije pri navajanju kilometrov. Eh, upamo, da bomo k malu videli tudi prve rezultate. Gre enostavno za to, da se uporablja anonimna izmenjava podatkov. Eh, z letnih eh, tehničnih pregledov, ki jih morajo vozila prestati. Ti podatki se lahko potem uporabljajo za to, da se prepriči trgovcem z rabljenimi vozili, da bi goljufali pri navajanju kilometrov in na ta način eh, vozila prodajali draže. No, ampak eh, sprašujem se, če upoštevamo veliko število prometnih nesreč, zaradi, do katerih prihaja zaradi vedenja voznikov, ponekod tudi zaradi razmer na cesti, ampak včasih gre tudi za posledice stanja avtomobila kot takega. In žal je veliko družb po Evropi, kjer si ljudje ne morejo privošiti novih vozil, zato kupujejo rabljene avtomobile. Kaj menite o zamisli, da bi obstajali? obstajalo, obstajalo vseevropsko jamstvo za rabljena vozila. To jamstvo bi zagotavljalo, da eh, vsaj za določeno število kilometrov ali za določeno časovno obdobje kupec prejme jamstvo, da se vozilo ne bo pokvarilo ali da vsaj ni, eh, nima nekih resnih težav. Zanima me tudi, kakšni so prihodnji koraki, ki jih načrtujete za prihodnjo leto, zato da bi izobrazili mlade voznike o varni vožnji, še posebej, ko gre za zahtevne vremenske pogoje. Najlepša hvala. Merci beaucoup. Najlepša hvala, gospod Danielson, imate besedo, izvolite. Thank you. Uh... Najlepša hvala. Hvala tudi gospodu Bodvinu za predstavitev. Varnost na cestah je izredno pomembna tema, ki nas vse zadeva, ne glede na to, ali smo potniki, delamo v tem sektorju ali pa smo zgolj kolesarji ali pešci. Imam nekaj vprašanj. Najprej, kar zadeva eh, ukrepe proti vožnji pod vplivom alkohola. Bi podprli vse evropsko omejitev za poklicne voznike? torej vse evropsko umetev za poklicne voznike, ki bi se uveljavljala v vseh državah članicah, kar danes ne velja. In ali lahko poveste, kako je z možnostjo uh, vse evropskega spodbujanja uporabe uh, alkoholnih ključavnic. To je ključno vprašanje, kajti 20 odstotkov vseh nesreč je povezanih z vožnjo pod vplivom alkohola. In pa še širše me zanima, kakšne so vaše prednostne naloge glede prednedavnim sprijete strategije za upravljanje varnosti na cestah. Kako konkretno eh, nameravate doseči, da, bo eh, država, da bodo države članice uporabile to direktivo na čim eh, daljših odsekih cest, torej na čim več kilometrih cest, zato da se bo ta čim širše uporabljala. Najlepša hvala, gospod Teten. Eh, hvala, predsedujoča. Hvala, eh, predsedujoča. Mislim, da je varnost na cestah izredno pomembna tema, da se glede tega vsi strinjamo, vsaj morali bi se. Bi pa vprašal, kaj ti videli smo številke, ki ste jih predstavili. Videli smo, da nekako stagniramo, da smo obtičali. Menite, da se bodo številke res znižale samo zaradi eh, samodejne vožnje, zaradi eh, samodejnih vozil? Je to ključ, da ne bo več človeške napake? In kako zagotovimo, da bodo avtomatska oziroma samodejna vozila ustrezno komunicirala, kajti ko vozimo, imamo tudi eh, stik z očmi, vidimo, eh, kaj se dogaja, lahko komuniciramo prek tega s potniki, naprimer. Eh, to, kar se pogosto dogaja v Bruslju, zame kot eh, Nemca ne navadno, ampak eh, kako zagotoviti komunikacijo med vožnjo, kako zagotoviti, da bodo tudi samodejna vozila ustrezno komunicirala. Omenjali ste že pilotske projekte, nam lahko uh, nakažete, kakšni so rezultati, čeprav ti prihajajo šele februarja, lahko morda uh, naprej razkrijete, kakšni so rezultati pilotskih projektov uh, In pa gospod Danielson je že govoril o alkoholu, pa tu lahko dodam še druge druge. Ampak eh, ali gre tu res vedno za človeško napako? No, eh, če imate samodejno vozilo, ni važno, kakšno je vaše stanje, če je vozilo varno, ampak kako zagotoviti, da je to vozilo varno? Hvala. Najlepša Hvala. Gospod Kov, izvolite. Najlepša hvala predsedujoča, najlepša hvala gospodu Baldwinu za predstavitev. Vsekakor je dobro videti, da se številke izboljšujejo oziroma da so se izboljševali celo desetletje. Eh, grozljivo pa je, da očitno v zadnjih letih ni več napredka. Uh, Omenjali ste eh, odvračanje pozornosti med vožnjo. Avtomobilska eh, industrija nam ponuja pametne zaslone, kjer lahko eh, predvajamo videe z YouTube ali vidimo tekstovna sporočila, ne vem, ali so taki zasloni in vse naprave eh, dejansko produktivne v tem smislu, da morda bolj ne prispevajo k problemu na mesto, da bi ga reševali. Ampak bistvo mojega vprašanja je naslednje, kako lahko podpremo aktivno potovanje. Eh, eh, kako spodbuditi ljudi, da bodo hodili, kolesarili, da se bodo uh, angažirali tudi za svoje zdravje proti uh, debelosti. Uh, namreč tu je tudi paradoks, nekateri organi, ki spodbujajo uh, motorizirana potovanja, s tem izključujejo uh, spodbude za tiste, ki bi lahko hodili ali kolesarili. Uh, Eh, ne vem, ali se lahko premaknemo od tega, da obtožujemo žrtve in nekako dosežemo, da bosta hoja in kolesarjenje spet postala nekaj normalnega. Eh, delati moramo na znižanju hitrosti, zato da bodo otroci lahko varno hodili po mestu, ne da bi morali izgledati kot cestni delavci. Otroci bi morali biti ponovno eh, samostojni v svoji mobilnosti, namesto da jih privezujemo v sedeže in jih vozimo, eh, kamorkoli morajo priti. No, omenili ste Oslo kot eh, pozitiven ozor. Se lahko še po kom vzorujemo, ko gre za povečanje števila ljudi, ki hodijo in kolesarijo in ko gre za izboljšanje varnosti. Verjetno gre za boljšo infrastrukturo, boljši inženiring. Eh, vesel bom vaših komentarjev glede tega. Hvala. Hvala. Gospod Šantov za dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoča. Hvala, gospod Baldwin, za vašo podrobno predstavitev. Varnost na cestah se je Evropski uniji izboljšala, kot ste pokazali, vendar pa se v zadnjih letih število eh, smrti in ranjenih oziroma poškodovanih ne zmanjšuje. Še vedno govorimo o 125 tisoč mrtvih, 300 tisoč, eh, oziroma 3 milijonih eh, poškodovanih. Eh, tudi v Franciji smo zabeležili ogromno število smrtnih žrtev in poškodovanih. In tu bi izpostavila vprašanje delavcev v cestnem prometu. Kaj ti na mestu, nekoč so bili konkurenca vozniki iz vzhodnih držav, zdaj pa so konkurenca profesionalnim voznikom vozniki eh, iz eh, držav izven Evropske unije. Eh, Kaj ti število dovoljenih izdanih za voznike izven Evropske unije se je bistveno povečalo v zadnjih letih in dosežene so bile rekordne številke. Moldavci, Belorusi, eh, Eh, celo ljudje iz eh, Šrilanke eh, konkurirajo v tem vedno bolj prekarnem poklicu ti ljudje tudi zaradi nezakonitih eh, praks vozijo dlje, kot je dovoljeno, kar ima seveda svoje posledice. Zakaj ne bi eh, zaščitili svojih delavcev, zakaj ne bi nudili zaščite vsem v podjetjih? Mislim, da bi to vsekakor koristilo tudi varnosti na cestah. Najlepša hvala. Gospa Kontura. Najlepša hvala gospa predsedujoča, hvala tudi gospodu Boldvinu za predstavitev. Naj povem, da je Evropska unija vodilna v globalnem merilu, ko gre za varnost na cestah. Upravičeno pa ste opozorili na stagnacijo v zadnjih letih, ko gre za število smrtnih žrtev na cestah od leta 2010 se eh, letno število mrtvih zmanjš, zmanjšuje samo za 2,8 odstotka. Eh, največje zmanjšanje pa se je zgodilo od 2010 do 2013, odtlej pa številke stagnirajo. Še nekaj, kar je prav tako zaskrbljujoče, pa so tudi razhajanja med državami članicami. Vemo, da je varnost na cesti kompleksno vprašanje, po drugi strani pa bi države članice tu morale sodelovati, vendar pa bi za ustrezne politike morali najprej preučiti obstoječe politike in ugotoviti, kje so težave. Zato vas sprašujem, kakšen je razlog za stagnacijo v zadnjih letih? Kateri dejavniki eh, so tisti, eh, pri katerih se položaj držav eh, bistveno razhaja? Kaj načrtuje komisija, kaj boste ukrenili, da bi zmanjšali te razlike med državami članicami? Je dovolj, da imamo enotno politiko, ki mora ustrezati celotni Evropski uniji ali pa bo komisija izvedla primerjalno analizo in potem podala tudi specifične predloge za države? Naslednja je gospa Taler za dve minuti. Izvolite. Najlepša hvala gospod Bolnun, hvala za predstavitev in hvala tudi za vaše delo na tem zelo pomembnem področju. Veseli me, da ste nam pokazali konkretne številke glede števila mrtvih in poškodovanih v cestnem eh, prometu. Prav je, da nas na to opozarjate, eh, da se zavedamo, da te številke stagnirajo in da ne padajo. Imam dve vprašanje. Prvo vprašanje gre v podobno smer kot eh, vprašanje kolega Otjena, ki je spraševal o samodejnih vozilih. Namreč kako lahko tehnični napredek Eh, prinese rešitev na področju cestne varnosti in pa, eh, ko gre za številke in dejstva. Imate dovolj številk in podatkov iz vseh držav članic? Eh, da imamo neko eh, zanesljivo podlago, na podlagi katerih lahko ugotovimo, zakaj je prišlo do nesreče, zakaj je ta povzročila smrtne žrtve, tako da, bomo, da bi lahko imeli neko, nek evropski pregled nad temi eh, podatki, kar bi nam omogočalo, da tudi načrtujemo naslednje korake. Najlepša hvala. Hvala, gospa Gracias. Garcia. Hvala. Hvala lepa. Vsi narobe zapomnili eh, črke. No, hvala, gospa eh, predsednica, hvala za predstavitev. Gospod Balding, kot ste dejali, je cilj, oziroma cilj mora biti to, da zmanjšamo število smrtnih žrtev. Idealno bi bilo imeti nič smrtnih žrtev. No, vidimo, da smo sedaj priča dramatičnim številkam. Uh, do največ prihaja zaradi tega, ker ljudje niso pozorni na promet. V Španiji je ena od štirih nesreč posledica tega. Od, uh, teh, teh nesreč je več kot tistih, ki nastanejo zaradi uh, prevelike hitrosti. Praviloma je krivec mobilni telefon. Predlagala bom nekaj nepopularnega, vendar ali menite, da bi morali popolnoma prepovedati mobilne telefone med vožnjo? Večkrat smo že slišali to, da bi morali imeti nekakšen eh, način letenja za vozila. Torej, da bi se avtomatsko uh, mobilnik izklopil v avtomobilu. Kakšne kaj bi lahko sprejeli glede tega? Pa še nekaj kako bi se financiralo v novem preračunu o, povečanje varnosti v cestnem prometu. Hvala lepa. Zdaj pa še izrekam dobrodošnico našemu najljepšemu poslancu, gospodu Van de Kampu, ki se skriva. Dobrodošli v naših vrstah, vedno ste dobrodošli med nami in srečno novo leto. Dobro, nadaljujemo. Gospod Rike, imate besedo, dve minuti, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospod Bodvin. E, nekaj obžalovan bi želel izraziti. E, no, e, veliko dejstev ste predstavili. Eh, med drugim tudi, kako, eh, kaj se dogaja eh, z številom žrtov in tu bi vedno morali pokazati tudi primerjavo s številom prevoženih kilometrov, kajti potem bi bile številke predvsej bolj dramatične, torej ta korelacija. Uh, in uh, ki jo omenjate z letalskim prometom, tudi ni najbolj na mestu. Pravzaprav pa tudi niste kaj dosti povedali o uh, vzrokih uh, Kajti eh, bistveno izboljšanje v zadnjih desetih ali petnajstih letih in tudi v letih prej eh, je bilo posledica tehničnega napredka. Prišlo je za uvedbo varnostnih pasov, airbagov in tako dalje. Eh, in Zaradi tega so se eh, številke bistveno izboljšale. Naprimer, uporaba mobilnega telefona je nova med vzroki za nesrečo. Torej, eh, imamo napredek, imamo pa tudi nove vzroke za težave. Tako da eh, dobro, imamo tudi koristne novosti, naprimer samodejno zaznavanje prisotnosti pešcev in tako dalje. Ampak tolmačenje, da se v zadnjih desetih letih ni nič spremenilo, eh, ni eh, pravilno. Eh, no, sicer pa je tu še vedno bistveno govoriti o vedenju voznikov, kajti vendar pa so tu še drugi dejavniki, naprimer eh, stanje voznega parka. Tu so eh, velike razlike med vzhodom in zahodom. Ne gre za to, da so naši vozniki bistveno eh, slabši od norveških, so pa tu velike razlike v infrastrukturi in v voznem parku. Tako da so številke lahko pogosto precej zavajojoče. Eh, potem so tu ranljivi uporabniki, eh, omenjate jih kot eh, žrtve, ampak so pogosto tudi krivci za lastno usodo, kaj ti vedenje ranljivih uporabnikov postaje vse bolj nepredvidljivo. In pa zadnja pripomba, glede na vse nove oblike mobilnosti, no, omenili ste nekaj študij in eh, predstavitev golih podatkov, eh, eh, kot ste jo imeli, je predvsem zavajojoča. In mislim, da bi na tem mestu bilo. Eh, potrebno države članice nekako razbremeniti odgovornosti eh, in eh, govoriti tudi o kakovosti infrastrukture, stanju vozil in drugih dejavnikih. Najlepša hvala, gospode Parne, za dve minuti. Hvala, predsedujoča. Srečno novo leto tudi kolegom in kolegicam. Imam eh, specifična vprašanja, ki so zanimiva zlasti za Nemčijo. Hvala za vaše poročilo, gospod Baldwin, in eh, hvala, da ste omenili, kakšno je eh, produktivno razmerje med eh, varnostjo in tehnologijo. Tu smo na vaši strani. Uh, in uh, zanima pa me, Ali imate kakšne podatke, da bi različne omejitve hitrosti, ki se pojavljajo po Evropi, bile kontraproduktivne? Številna mesta želijo eh, narediti korak naprej, omogočiti boljšo kakovo življenja za svoje meščane, ampak tega ne morejo, ker se nacionalna zakonodaja bistveno razlikuje. Tudi vozniki, ki eh, se gibljajo po Evropi, morajo posod biti pozorni na različne omejitve in to je tudi težava. Eh, predstavljala bi si, da bi lahko Evropska unija izrekla neko enotno priporočilo državam članicam in da bi to bilo uh, koristno tako za varnost otrok, kot tudi za izpolnjevanje podnebnih ciljev. In pa še zadnje vprašanje. Uh, morda uh, bi lahko bilo vaše delo tudi del zelenega dogovora, kajti lahko bi izpostavili, da gre varnost pravzaprav z roko v roki z našimi zelenimi strategijami. Najlepša hvala, gospod Flego, izvolite. Eh, hvala, prijaz. Hvala. Najprej, da hvala za dobro na to zelo zanimivo temo. Sam bi si želel slišati, ali je že čas, da avtonomna vzela bolj resno vstopijo v promet, zlasti v javni prevoz? Ali obstaja kakšne študije glede tega? Ali kaj vemo o varnosti takšnih vozil? Zato, da bi lahko potem na osnovi te številke eh, vedeli, kakšna, zakonu, kakšne zakonodajne rešitve bi lahko sprejeli s tem v zvezi. Hvala, gospod Olivier. Hvala, predsedujoča. Govorili smo o varnosti na cestah na splošno. Eh, bi pa izpostavil nekaj bolj specifičnega, eh, namreč varnost motoristov. Eh, težava, ki jih zadeva in zlasti njihovo ravnovesje, je povezano z vsem, kar jih lahko tudi zaščiti. Govorili smo o infrastrukturi in pri motoristih. Eh, so tu eh, številna pomembna vprašanja in pa še nekaj, kar zadeva prilagoditev opreme na cestah. Eh, pogosto je oprema neustrezno nameščena, se pojavlja na neustreznih mestih. Pogosto je tudi podlaga sama po sebi spolska in tudi to je težava. Uh, Potem pa so tu še ležeči policaji, pogosto so tudi kovinski in ti lahko negativno vplivajo na ravnovesje oziroma ravnotežje. In pa še kar zadeva individualno varnostno opremo, čelade, rokavice, oblačila, eh, tu je draga oprema in morda bi lahko. Eh, predvideli bolj ugodno davčno obravnavo. In pa še zadnja točka, ki se bolj navezuje na izobraževanje. Potrebno je izvesti eh, ozaveščanje glede varnosti. Vem, da niste med zagovorniki novih pravil, ampak eh, včasih so ta lahko koristna. Najlepša hvala, gospa Grapini. Najlepša hvala. Tri zadeve. Eh, iz vaše predstavitve ni bila razvidna razvrstitev nesreč glede na vzrok, infrastrukturo, druge, alkohol in tako dalje. Brez take razvrstitve pa ni mogoče sprejemati ukrepov za odpravo teh vzrokov, kajti če pride do nesreče zaradi drog, lahko eh, predvidimo usklajeno zakonodajo za prepoved uporabe drog, če gre za nesrečo, eh, ki je posledica neuporabe eh, varnostnega pasu potrebujemo taka pravila. Eh, skratka, če v eh, moji državi, naprimer, eh, je dovoljena osebnost alkohola v krvi, nič lahko to pri nas nekaj spremeni. Ne bo pa to povsem rešilo tega sektorja. Kar pa zadeva uh, udeležence v prometu, so tu poleg kolesarjev in motorjev tudi eh, skiroji. Uh, vemo, koliko nesreč se zgodi zaradi uporabe skirojev. Videla sem vaše številke in mislim, da bi morali vsi skupaj, skupno z Evropsko komisijo, razmišljati o tem, kako uvesti konkretne ukrepe. Eh, sicer bomo zgolj govorili v prazno, kajti. Uh, vendar pa tudi številke, ki, eh, so, ki ste jih pokazali, niso najbolj zgovorne, ker ne vemo, odkud izvirajo. Najlepša hvala, gospod Taks. Uh, hvala, uh, gospod Bodvin in uh, topla dobrodošlica gospodu Van de Kampu. Strinjam se z vami, gospod Bodvin. Če govorimo o vseh uh, Eh, številkah eh, in jih primerjamo z letalstvom. Če bi take številke imeli v letalstvu, bi bila to kriza v Evropi. Imamo, varno, imamo agencijo za varnost v letalskem prometu, nimamo, imamo agencijo za varnost v pomorskem prometu, nimamo pa agencije za varnost na cestah. Eden od pogajalcev v pogajanjih o eh, času Eh, vožnje in počitka sem bila tudi sama. In eh, izvedenega mi je jasno, da nimamo specifičnih eh, pravil eh, glede vseh vidikov eh, in ravno zato se pojavljajo velike, raz, velike razhajanja med državami članicami pri izvajanju te zakonodaje in če bi bila sama na strani komisije, bi vsekakor vzpostavila agencijo za varnost v cestnem prometu. Eh, bi vi imeli še kako drugo zamisel? Najlepša hvala. Gospod Lučen, sem prav izgovorila vaše ime? Dobro. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala gospodu Boldvinu za predstavitev. No, lahko se pridružim uh, gospodu Rikeju in se strinjam s tem, kar je povedal. Jasno je, da številke, ki niso prikazane glede na število prevoženih kilometrov, uh, omogočajo številna možna tolmačenja. Uh, kar zadeva vzroke. Tudi ni jasno, kakšni so vzroki za nesreče po samiznih državah. Verjetno se pojavljajo tudi velike razlike med državami in regijami, eh, če nič drugega razlike med mestnimi in, urban, med mestnimi in podeželskimi eh, regijami. Eh, no, ampak tisto, kar je bistveno, je, da bi morebitna more agencija, če bi jo imeli, podala priporočila posameznim državam glede prednostnih nalog na področju varnosti v cestnem prometu, zato da se stagnacija ne bi nadaljevala. Kaj torej eh, bi bilo potrebno sprejeti, kateri konkretni ukrepi bi morali biti sprejeti v državah članicah, zato da bi eh, države drastično zmanjšale število žrtev? kaj ti lahko gre dejansko za droge, za alkohol, za infrastrukturo, za vozni park, ampak zelo zanimivo bi bilo eh, videti nek eh, prikaz vseh teh podatkov eh, skozi leta in na podlagi tega podati priporočila. Kaj ti države članice bodo tudi same najbolj vedele, kateri bodo najbolj učinkoviti ukrepi glede na razmere v njihovi državi. Torej, res potrebujemo boljši pregled nad razlogi za nesreče v cestnem uh, prometu, zato da bomo imeli verodostojna priporočila, ki bodo države članice lahko uh, dejansko sledile. To je tisto, česar bi si želeli strani Evropske komisije. Najlepša hvala, gospod Mo, za dve minuti. Ne bom ponavljala tega, kar je že bilo povedano, ampak če govorimo o prevoženih kilometrih v državi, mislim, da je razmerje tu uh, ena proti deset. Govora je bilo o stagnaciji, ampak so tudi države v Evropi, kjer se je število žrtev povečalo. Uh, v nekaterih državah prihaja do stagnacije, ampak dejansko v drugih prihaja do povišanja. Eh, in eh, razmere so zelo različne in tudi dosloki so zelo različni. V Romuniji, naprimer, ni dovoljeno voziti pod vplivom alkohola, torej obstaja nična toleranca. In tisto, kar je vsekakor potrebno razviti na evropski ravni, so torej eh, kazalniki uspešnosti, ki ste jih navedli in te kazalnike moramo uh, spremljati in imeti tudi primerjavo med državami vzhoda in zahoda. V nekaterih državah uporaba avtomobila raste, kajti ljudje do prednedavnim pravzaprav avtomobilov sploh niso imeli. Tako da mora priti do prenosa izkušenj uh, in uh, probleme je potrebno reševati od regije do regije. Razmeri ena proti deset pomeni ogromne razlike. Uh, Eh, in tako je realno stanje. Kaj ti v teh državah, kjer so probleme najbolj poreče, so potrebne specifične politike in potrebno je pomagati vladam. Hvala. Najlepša hvala, gospa Armo. Gospod Deli, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. No, mislim, da je to že omenila kolegica Grapini, ko gre za alternativne oblike prevoza v mestih. Tu govorimo o elektronskih skirujih, o segwayjih, o raznovrstnih eh, vozilih vseh oblik. Eh, njihova uporaba je logična, zmanjšujejo emisije, zmanjšujejo gnečo na cestah in so po tej plati učinkovita, vendar pa predstavljajo tudi vedno večjo težavo, eh, zlasti z vidika varnosti. To zadeva tako njih same, kot tudi druge udeležence v prometu. Potem je tu tudi vprašanje renljivosti takih udeležencev v prometu in sprašujem, ali ne bi potrebovali nekih skupnih smernic ali minimalnih standardov za mesta, kako naj organizirajo take oblike prevoza, kajti pojavlja se neke vrste konkurenca med različnimi oblikami prevoza na, cest, na mestnih ulicah. In pa drugič, v svoji predstavitvi ste omenili čezmejno izvrševanje prometnih prekrškov. Preizkusil sem zadevo in deluje. Tako da, eh, ja, tako je to ste omenili, ampak eh, kaj bi vi storili za to, da bi bilo vse skupaj bolj učinkovito? Kot rečeno, sem preizkusil, deluje. Eh, gre pa za zelo specifično področje v Evropi, kjer evropska enotnost in sodelovanje odlično deluje. Hvala Bogu za to. Eh, samo zanima me, kaj vi mislite o tem. Najlepša hvala. Tudi sama imam še eno vprašanje. Vrsto vprašanj eh, so vam kolegi že postavili. No, število ranjenih eh, in mrtvih na cestah je odvisno od eh, številnih dejavnikov. Mene zanima dejavnik hitrosti. mislim, da je to dejavnik, ki je zelo pomemben pri nesrečah na naših cestah. Imamo torej kakšne številke, eh, kar zadeva eh, zahteve glede hitrosti na cestah. Številni kolegi so omenjali tudi eh, inteligentna orodja za prilagajanje hitrosti. Torej, zanima me, kaj menite glede tega dejavnika hitrosti. In pa še nekaj, kar se pojavlja v mestih in kar meni odpira številna vprašanja. Ne bom govorila o svojem življenju, ampak tu je nekaj. Ne ni časa. Ampak nekaj se dogaja in je zaskrbljujoče v mestih. Se pojavljajo eh, urbana eh, terenska vozila. In ko gledam časopise, vsakič, ko eh, poročajo eh, v, o nesrečah, vidim, da obstaja povezava med težo vozila in med varnostjo v cestnem prometu, zlasti tistih oseb, ki niso v tem vozilu, ampak so izven vozila. In to so tisti najbolj ranljivi uporabniki. In Tudi če pride do nesreče med terenskim vozilom in običajnim vozilom, je pač terensko vozilo teže in e, zato povzročajo resnejše nesreče. In zanima me, ali e, dejstvo, da je nekdo v tem ogromnem težkem vozilu, ali to povzroča še dodatno tveganje na naših cestah. Vem, da so bile prednedavnim izvedene študije v Valoniji glede cestne varnosti, ki so to eh, potrdile. In zanima me, ali eh, ne menite, da, bi, da bo tudi teža vozil eh, eden od sovražnikov varnosti v cestnem prometu v prihodnje. Ima še kdo kakšno vprašanje? Prvič, drugič, prodano, vprašanj ni več. Imate pa vi kar nekaj odgovorov za nas. Izvolite, koliko časa imam? 12 minut. No, kot ste rekli, Odlična vprašanja. Mislim, da bi lahko preostanek tedna se z njimi ukvarjali. Če bom kaj pozabil, če bom pri čem prekratek ali ne dovolj temeljit, eh, prosim, zemite to za uh, povod, da. Um, se povežete z mano, me pretepete in se potem resno pogovorimo. Najprej gospod uh, Novakov, goljufije pri uh, števcih kilometrih. Resen problem, imamo nova pravila, ki so stopila v veljavan v letu 2018 in, pravite, izmenja, in prav imate, da izmenjava podatkov uh, zmanjšuje verjetnost za goljufije in upamo, da uh, si lahko obetamo precejšnje koristi. Uh, Kajti po zaslugi parlamenta imamo pilotski projekt, ki to preučuje. Veliko držav zadeva zanima, skratka stvari napredujejo. Nekoliko sem zadržan glede zamisli, da bi Evropska unija postala policist eh, vseh eh, trgovcev z rabljenimi vozili in da bi nudila jamstvo za rabljena vozila. To mislim, da je zamisel, ki gre predaleč glede na evropske pristojnosti, je pa zanimiva. Potem izobraževanje mladih voznikov pri slabih vremenskih pogojih. To je zadeva, ki jo ponavadi prepuščamo državam članicam v okviru vozniških dovoljen. Razmišljamo pa o standardiziranih oblikah eh, usposabljanja pri novih različicah eh, vozniških dovoljen. Ne vem, kako specifični bomo, ampak glede na to, da vozniki prečkajo meje, eh, je seveda potrebno razmišljati tudi o čezmejnih pravilih o usposabljanju. Tega še nimamo. Gospod Danielson, kar zadeva vse evropsko omejitev eh, vsebnosti alkohola v krvi za poklicne voznike. Eh, se upravičujem, pozabim, kje sedite. Naše trenutno priporočilo je nič celih dva za poklicne voznike in mlade voznike. Morda se lahko navežem še na druga vprašanja v zvezi z alkoholom v krvi. Eh, te omejitve bomo v prihodnje pregledali. Zdaj imam vse države članice, z eno izjemo, to je država, ki jo sam najbolje poznam. Eh, naše splošno priporočilo za vse voznike je nič celih pet, ampak kot je povedal nekdo drug, je tu tudi vrsta držav, kjer je omejitev nič. Kajti nič cela dva je pravzaprav že nič, če dovolimo nekaj tolerance pri opremi. In zelo zanimivo je razmišljati o tem, ali bi morali iti dlje, ampak kot hitrost je tudi to zadeva, ki je pristojnost, v pristojnosti držav članic. In odločiti se moramo, ali bo močnejše priporočilo ali celo kaj več kot priporočilo eh, pomenilo dodano vrednost za države članice pri reševanju teh težav. Gre seveda tudi za izvrševanje, zaščito. Eh, Torej, nisem proti eh, načelo taki rešitvi, to bomo preučili. Na tej točki pa ne moram obljubiti, da bodo sledili nadaljni koraki niti pri poklicnih voznikih, niti splošno. Potem prednostne naloge pri direktivi o varnosti cestne infrastrukture. Hvala vašemu odboru za vse delo, ki ste ga upravili. Po vaših zaslugi imamo bistveno boljšo direktivo in kako bomo zagotovili maksimalni učinek. Eden od kompromisov. Uh, je, da niso nujno pokrite vse nacionalne ceste. Omogočili smo državam članicam, da eh, izuzamejo določene nacionalne ceste, poskrbeti pa moramo, da bodo to dejanske izjeme, ne samo žele držav članica, da bi določene ceste izključile. Eh, upamo, da bo vključitev velike večine cest že eh, pomenila pozitivno spremembo. Poleg tega bomo Eh, zahtevali, da države članice upoštevajo tudi potrebe eh, ranljivih uporabnikov eh, cest pri svojem načrtovanju infrastrukture, kar je pomemben korak naprej. Gospod Etjen, kar zadeva samodejna vozila, tu gre za široko temo, kakšen bo končni rezultat. Prvo, kar bi želel izpostaviti, je, da se te spremembe dogajajo postopoma. Dolgo bo še minilo, preden bomo dejansko govorili o tem, da bodo uh, prevladovala samodejna vozila, to je tista četrta stopnja, uh, kjer bo vse dejansko avtomatsko. Desetletja bo še trajalo, preden se bo dejansko zamenjala vsa flota torej naslednjih 20 ali 30 let bomo imeli vozila, ki bodo eh, do različne mere samodejna in ki bodo so obstajala. In to, kar ste uh, povedali, je zelo relevantno. Obstaja zelo belgijski način eh, dajanja signalov v križiščih. In uh, taki pojavi so pomemben element. Uh, Eh, naše komunikacije na cestah. V prihodnje pa se bo pojavljala komunikacija med eh, ljudmi in napravami in med napravami kot takami. In eh, seveda je pomembno vprašanje, kaj se bo tu dogajalo in kakšen bo odziv. Tudi to je predmet študije, ne moram vam nič vnaprej povedati o rezultatih, ker je še nisem videl. Bomo pa z veseljem o tem razpravljali s vašim odborom, takoj ko bo študija objavljena. In še nekaj nasplošno, kar zadeva samodejna vozila. Pogosto slišimo, da, bo, da gre za uh, čarobno rešitev za varnost na cestah, ker uh, bomo človeka izuzeli iz enačbe, čež da 90 odstotkov nesreč povzroči človek. Uh, no, sam se moram zaprstaviti tej posplošitvi. Seveda so napake na cestah pogoste, ampak samo na cestah vas lahko eh, nezgoda eh, voznika ubije. Če vam padejo ključi iz žepa, medtem ko hodite, se ne zgodi nič. Eh, torej, potrebujemo sistem, ki bo ljudi ščitil pred lastnimi napakami in pred napakami drugih. In to je bistvo. Uh, Eh, no, bom povedal še kaj več o tem, ampak kratkoročno nam gre ljudem kar dobro pri tem, kar počnemo in najboljše naprave eh, šele počasi dohitevajo človeške voznike. Tako da moramo biti previdni eh, pri hitenju z avtomatskimi vozili kot rešitvijo za varnost, kajti eh, to ni magična rešitev. So določeni vidiki, ki jih je vredno uvesti v naša vozila eh, in to smo tudi že v določeni meri naredili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 število smrti ponekod celo povečuje, da je vse več smrti zaradi odvračanja pozornosti. Eh, to je posledica marsičesa, ne samo telefona, ampak tudi avtomobilskih sistemov, oglaševanja ali plakatov ob cestah. In mislim, da potrebujemo zelo celovit pristop. Eh, vloga tehnologije v avtomobilih je, da eh, prepreči destruktivnost. Eh, morda bi bile res zanimive kakšne tehnične rešitve, ki bi preprečile uporabo telefonov med vožnjo. To bi me zelo zanimalo. Eh, no, sam sem zelo naklonjen temu, da podpiramo eh, hojo in kolesarjenje. Tu se povezuje varnost cestnega prometa in trajnostna mobilnost. Kako to doseči z uravnavanjem hitrosti? Številke so zelo zgovorne. Če ste pešec in vas zadane avto pri 30 km na uro, imate 90 odstotna možnost, da preživite. Če vas zadane avto pri 60 km na uro, imate 10 odstotkov možnosti, da preživite. Torej se mi zdi eh, samoumevno, da bomo naredili vse, kar je mogoče, da bi eh, bila 30 km na uro posod omejitev v eh, urbanih območjih. V Štokholmski deklaraciji je prvič govora o tem, gre pa za ključen element. Izboljšanje infrastrukture vsekakor. Eh, to so ukrepi, ki so zelo stroškovno učinkoviti, Eh, in eh, tudi omogočajo bolj varno uporabo eh, alternativnih sredstev mobilnosti. Govorite o paradoksih in res je paradoks. Kot nadstarš se naprimer v Bruslju vredno odločite, da boste otroka vozili v šolo, zato ker se bojite za njegovo varnost pred drugimi avtomobili. S tem pa povzročite, da je na cestah še en avto več in otežite odločitev drugim staršem, ki bi morda tudi želeli, da njihovi otroci peš hodijo v šolo. Res moramo normalizirati hujo in kolesarjenje. Omenili ste Oslo, ampak eh, tudi kaj drugega, kako drugo mesto bi lahko navedli. Naprimer, Brusel. Naj pohvalim vse, kar se dogaja v bruselski eh, regiji. Eh, obstajajo zelo dobri načrti za izboljšanje varnosti in zelo me veseli, da bo 30 km na uro splošna hitrostna omejitev v Bruslju od začetka naslednjega leta. In želel bi sodelovati z vašim odborom in s parlamentom in zagotoviti, da ne razmišljamo o cestni varnosti samo globalno, ampak da to spodbujamo tudi na lokalni ravni. Gospa Lašantr. Ja, številke so previsoke, ostajajo previsoke in to je velika škoda. Reševanje socialnih eh, vidikov eh, Eh, ko gre za delavce v cestnem prometu. Eh, tu so vozniki iz Moldavije ali Filipinov, ki delajo na naših cestah in strinjam se z vami, da gre za težavo. Žal je to izven moje pristojnosti. Uh, zlasti, ko gre za države, iz katerih eh, ti vozniki prihajajo, ampak nekaj, kar se navezuje na vaše vprašanje, je varnost delavcev v cestnem prometu. Eh, tisti, ki izvajajo dela na cestah, to je nehvaležno delo eh, v kakršnih koli vremenskih pogojih. Ljudje vozijo mimo njih prehitro, brezobzirno. Eh, in upam, da bomo našli način, kako obravnavati tudi varnost teh delavcev, kajti tudi to je zaskrbljujoče. Gospa Kontura, stagnacija, kateri so dejavniki. marsikdo pravi, da ve, kaj uh, povzroča nesreče ali smrtne žrtve. Ljudje pravijo, točno vem, kaj se dogaja, ampak eh, dejstvo je, da gre ponavadi za mešanico dejavnikov. S tem se lahko vrnem na tisto, kar sem povedal prej o varnem sistemu. Pri katerikoli nesreči je eh, neizogibno, da je šlo za tako ali drugačno napako, v 90 odstotkih ni pa to nujno vzrok za smrt če je vozilo dovolj varnost, če je infrastruktura ustrezno urejena, če je hitrost dovolj nizka, če je eh, zaščitna oprema uporabljena in je na voljo, potem ni nujno, da pride do resne poškodbe ali do smrti. Zato moramo obravnavati vse te dejavnike. In prav imate, da eh, opozarjate na razlike, ki se pojavljajo znotraj Evropske unije in s podporo parlamenta smo eh, zato. Eh, s pomočjo Sveta za varnost v prometu, tu je Ellen Townsend, ki jo pozdravljam tam v zadnji vrsti, eh, v okviru katerega sodelujemo s eh, Polsko, Portugalsko, Grčijo, Bolgarijo, Romunijo in Litvo. Eh, ne želim jih izpostavljati, ampak s temi državami sodelujemo zato, da bi eh, izboljšali razmere in zmanjšali število smrtnih žrtev na cestah. Gre za zanimiv program, ki omogoča izmenjavo informacij med eh, zahodno in vzhodno oziroma južno Evropo in vsi se lahko tega uh, lotimo. Naprimer, uh, eh, Bolgarija in Romunija uh, imata zelo daljnosežne načrte, kar zadeva tudi oskrbo po nesrečah, torej se lahko naučimo tudi kaj z vzhoda. Uh, no, kjerkoli številke žrtev padajo, me to veseli, ampak spraševali ste, kako je tehnologija lahko koristna. No, eh, z novo uredbo po letu 2022 bodo vsa vozila, eh, ki bodo na novo prišla na trg, morala biti opremljena z novimi uh, varnostnimi eh, napravami. Po letu 2024 pa bo to veljalo za vsa vozila. Torej, tehnologija je lahko v veliko pomoč, če jo uporabljamo na ustrezen način. Kar pa zadeva številke in kar zadeva ustrezno podlago, da lahko razumemo, zakaj prihaja do smrtnih nesreč. To je bistvo tega, kar počnemo z zbiranjem podatkov o ključnih dejavnikih uspešnosti. Gre za zanimiv projekt, eh, ki bo eh, pravzaprav eh, začel konkretno delovati leta 2022. Ampak obstaja tudi pozivi, da bi razvili vse Evropsko podatkovno bazo s pomočjo kateri bi se lahko učili od eh, individualnih eh, prometnih nesreč. V Nemčiji eh, nekaj podobnega že poznajo. Eh, tudi v ZDA, kjer sem bil ravno prejšnji teden, že na nek način zbirajo to vrstne podatke, kajti samo, če se eh, lahko naučiš nekaj od podatkov o samem avtomobilu, o tem, kako hitro se je gibal, eh, če se naučiš nekaj o tem, kakšno je stanje ceste, če veš, ali so bile upletene droge ali alkohol, kako je na to vplivalo vedenje voznikov, šele takrat lahko dobimo dejansko sliko in strokovnjaki pravijo, da so eh, zanesljivi to vrstni podatki eh, ključnega pomena. Eh, tu se povezujemo tudi z industrijo in veliko zanimanja je za zbiranje takih podatkov. Težava pa so stroški in težava je tudi tolmačenje teh podatkov. Šlo bo namreč za terabajte podatkov in vprašanje je, kako jih je mogoče učinkovito uporabiti. Gospa Garcia. Strinjam se z vami, idealni scenarij bi bil nič in ravno zato govorimo o viziji nič. Eh, gre za eh, zanimiv poskus, če vprašate državljane, katero je ustrezno število smrtnih žrtev na cestah. In seveda prav, pravilen odgovor je katerokoli številka, ki je nižja od trenutnega števila, ampak eh, pravi odgovor je seveda nič, kajti politično in filozofsko je to edini odgovor, ki pomeni, da eh, ne bo na cestah umrl niti vaš otrok, niti vaš oče, niti prijatelj. Eh, no, eh, nekaj zanimivih idej kroži o prepovedi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. Mislim, da je v vseh državah prepovedano imeti telefon v rokah med vožnjo, ponekud je prepovedana celo uporaba prostoročnih naprav, morda bomo v prihodnje s tehnologijo lahko tudi to rešili. In uh, zelo sem um, uh, nekako naklonjen takim idejam. Eh, gospa Rike in ostali, uh, ja, vem, da so podatki nezanesljivi in želili bi boljše podatke. Nekatere države te podatke že zbirajo, naprimer Francija in to bo ključno za to, da bomo uh, lahko uh, vedeli, kakšna je dejansko kakovost infrastrukture, če bomo vedeli tudi, koliko je prevoženih podatkov. Ampak uh, Bodite pri, pozorni pri tem, ko pravite, da je pravo merilo število smrti na kilometr. Uh, eh, naj vam dam primer, če bi se vozili 10 odstotkov kilometrov več, eh, smrti pa bi se povečale samo za 5 odstotkov, bi dejansko rekli, da smo zmanjšali število smrti na prevožen kilometr. Ampak eh, ne želim na tak način eh, praznovati zmanjšanja za 5 odstotkov. Zato je edino pravo merilo število smrti na milijon prebivalcev. Američani pogosto tudi govorijo o številu avtomobilu smrti na avtomobil v lasti. Od mojih petih avtomobilov je samo eden letos povozil pešca. To ni uspeh. Tako da moramo biti zelo previdni pri teh številkah. Gospod eh, Rike, eh, podali ste vrsto trdnih argumentov in eh, pravzaprav dejansko govorite o varnem sistemu. Tu je eh, vedenje voznikov, pa tudi drugi dejavniki, infrastruktura, flota in tako dalje. Želim sistem, ki bo deloval, ki bo omogočal tudi napake, pa zato ljudje ne bodo umirali niti v mestih, niti na podeželju. Eh, gospa Deparnje, eh, različne omejitve hitrosti po Evropi, to ste izpostavili in temu bi se rad posvetil. Gre za nekaj, kar je v pristojnosti držav članic, ljubosumno jo varjujejo. Eh, res se raz, pojavljajo precejšnje razlike, naprimer na um, avtocestah poznamo neomejeno hitrost s priporočilom 130, poznamo 140 na Poljskem, 120 v Belgiji, uh, Eh, v Estoniji je najvišja dovoljena hitrost 100 km na uro. Nizozemska jo je trenutno zmanjšala zaradi kakovosti zraka na 100 km na uro čez dan. Niste prvi, ki pravite, da bi bilo dobro podati priporočilo. In o tem razmišljam. Eh, zagotoviti pa moramo, da bomo ustvarili dodano vrednost, ne pa, da bomo ustvarili nek dvoboj med Bruslem in državljani. Če bo obstajalo temeljeno mnenje varnostnih strokovnjakov, lahko o tem razmišljamo, ne moram pa ničesar obljubiti. Prav je, da eh, vzpostavljate povezavo tudi z zelenim dogovorom, tudi kar zadeva proizvedene emisije in boljšo kakovost zraka. Um. Še ena minuta. Potem samo dejna vozila. Moramo jih bolj resno imati in bomo proučili varnostne posledice. In prosim, prosite me, da pridem znova k vam, da vam povem kaj več o tem, ko bomo torej kaj več vedeli o tem. Potem varnost motorjev. Gospod Olivier, no pa še gospod Van de Kamp je, je tu in se skriva, da infrastruktura je zelo pomembna in ranljivi uporabniki tudi motoristi so tisti, ki jih moramo upoštevati in dobro ste izpostavili eno od težav infrastrukture. Varnostna oprema je uh, obvezna, mislim, da je tu Francija. Um, veliko storila, sicer to ni vprašanje moje pristojnosti, omenjali ste usposabljanje in kako bolje eh, usposobiti voznike. Uh, No, to je tu, seveda povezano tudi z direktivo o zniškem dovoljenju. Gospa Grapini, strinjam se z vami glede varnih sistemov, glede nesreč, skuteri in vprašanje mikrobilosti. Nimamo še podatkov. Države članice prosimo, naj nam dajo te podatke. Tudi same še to zbirajo in eh, pravzaprav še nimamo dovolj podatkov. Vendar pa to so težave. Gospod, gospod, tak spraševali ste o agenciji za cestno varnost. To je nekaj, kar ni v moje pristojnosti. Obstajajo splošne težave zaradi proračuna, ki mora biti na zato na voljo. In uh, moramo se gledati uh, podatke, ki jih imamo, ki jih bomo dobili zaenkrat, pa ne moram še nič povedati. Vendar vidim, kaj je vaše sporočilo, jasno mi je. Gospod Lutken, mislim, da sem se že odzval na vse v zvezi s tem, kar ste vi izpostavili. Ne moremo dati priporočil uh, državam članicam mislim, da si mi med sabo dobijo pripočene. Ne želim videti. Ne želim biti videti kot veliki brat, ki vse ve in vam diktirati. Ne, raje sodelujem z vami in potem, um, da, potem skupaj iščemo rešitve. To je duh našega delovanja. Morda bomo z novo študijo KPI torej lahko dobili nove izkušnje in učinkovite delovali kar zadeva segve in skuterje. Da, to moramo proučiti. Moramo videti, ali, to, ali nadomeščajo vožnjo z avtomobili. Potem lahko rečemo, da je prišlo do izboljšave. Če pa se zdi, da ljudje to uporabljajo na mesto avtobusov ali koles, potem pa nismo nič eh, izboljšali. Vsekakor je pri teh vozilih tudi pomembno vprašanje varnosti, gre za vozila z majhnimi kolesi in moramo preučiti tehnične vidike. In eh, že več mest obravnava vprašanje skirojev. Moramo razmišljati o smernicah, ki bi jih lahko dali, da bi imeli tudi nekšne skupne smernice glede tega. Gospod Deli, no, vi ste zadnji govorili, zato imam sedaj najmanj časa, zato vam odgovorim glede uh, Eh, hitrosti. In glede športnih terencev, to je zelo aktualna tema. Da, to smo nedavno, nedavno uh, obravnavali in vidimo, da prihaja do. Uh, da torej se uh, povečuje število pešcev v, v ZDA, je v zadnjih petih letih prišlo do. Eh, povečanja števila mrtvih pešcev in to je morda povezano s povečanjem eh, eh, šport, števila športnih trencev, vendar nimamo še dokazov o tem, da večja, višja vozila so nevarnejša in da povzročajo več smrtnih žrtev med pešci. In potem pa še ena definicija, kaj je to športni terenec. Imamo manjše in večje športne terence, tudi tega se moramo loti, to pravčujemo. In potem, če imamo še v mislih okoljske emisije, večje vozilo oddaja več emisij. To ne pomeni, da bomo urejali športne terence, vendar pravim, da bomo pravčili to področje in tudi skupaj z vami bomo to počeli. Torej, toliko hvala, da, sem, da ste mi dopustili nekoliko več časa za odgovore. Hvala lepa, gospod Baldwin, za vaše odgovore. Vzeli ste si čas. Res je, da vprašanje varnosti v cestnem prometu je nekaj, kar je res pomembnega, vendar hkrati smo mi tudi zakonodajalci, moramo napredovati kajti ni dovolj, da imamo velike vrhe v Štokholmu, zato da bi karkoli storili. Dejansko moramo izboljšati varnosti, kajti kot ste rekli, eno rešeno življenje je eno rešeno življenje. In kadarkoli se lahko zgodi nesreča. In potem rečemo, morda hitrost, eh, morda to, morda tretje, vendar vseeno moramo preprečevati nesreče lahko zaploskamo gospodu Baldvinu za njegov predstavitev. Vedno smo zelo veseli, kadar pridete k nam in z veseljem bomo spremljali vašo strategijo in eh, res bomo morali eh, še marsikaj storiti. To naša se sedaj zaključena. Jutri dopoldne me ne bo. Nadomeščal me bo kolega Etienne se pa potem vrnem jutri popovdne. Se je končana. Hvala.